predlagam da začnemo s tem zelo pomembnim izrednim zasedanjem našega odbora. lepo vas prosim da sedete na svoja mesta ker želimo začeti sejo odbora lepo vas prosim da sedete First, no? Okay. Bene. Dobro, kolegice in kolegi, najprej lep pozdrav vsem. Dobrodošli vsi člani parlamenta, vsi gosti, komisija, pogajalska ekipa, predsedstvo. Res mi je veliko veselje najaviti, da je pogajalska skupina danes do povdne po približno 40 trialogih, s katerimi smo se ukvarjali v zadnjih nekaj mesecih, tako parlament, komisija kot predsedstvo, dosegli politični sporazum o vseh štirih zadevnih dosjejih. Gre za politični sporazum, naj vas spomnim na to, naj vas spomnim tudi na to, da danes ne bomo glasovali seveda bo sprožen običajen postopek glasovanja šele potem, ko bomo analizirali vsa zakonodajna besedila, potem, ko bo dosežen sporazum glede finančne perspektive. Bomo pa analizirali rezultat, ki je bil dosežen, torej sporazum, po tej predstavitvi poročevalcev na moji desni kolega Santoš za neposredna plačila in za razvoj podeželja, Mišel Dontan za enotno sod Giovanni Lavija, za financiranje in spremljanje SKP-ja. Proračevalci bodo predstavili te politične dosjeje, potem dobi besedo predsedstvo, predsedujoči Simon Coveney, na koncu pa še komisar Čološ, komisar za kmetijstvo. Najprej boste deležni predstavitve političnega dosjeja. Vse politične skupine bodo potem imele možnost podati svojo oceno. Besedo bodo najprej dobili koordinatorji iz političnih skupin. Potem, ko bodo spregovorili koordinatorji, bodo besedo dobili vsi poslanci in poslanke ter kolegice in kolegi, ki se želijo oglasiti. Prednost bom dal tistim, ki bodo zauzeli drugačno stališče kot vodja politične skupine ali koordinator. Tu gre za podajanje političnih ocen. Seveda to nič ne zavezuje nikogar k končnemu glasovanju. Končno glasovanje bo možno šele potem, ko se bomo seznanili z končnimi zakonodajnimi besedili in ko bo seveda dokončno sklenjen tudi sporazum o finančnih perspektivah. Dobro moram organizirati čas za govor. Vsak prispevek bo omejen. Kot veste, moramo z delom zaključiti do pol šestih, torej do 17. ure in 30 minut. Takoj potem v isti dvorani skupaj s poročevalci, predsedstvom in komisarjem pripravljamo tiskovno konferenco, na kateri bomo najavili rezultate te politične ocene. Sedaj pa z velikim veseljem besedo predajam najprej gospodu Kapula Santosu, ki bo predstavil svoj dosje. Preden mu predam besedo, pa bi vas vse spomnil na to, da se o določenih temah nismo pogajali. To so tematike, ki sodijo v sklop pogajalske škatle v zvezi s finančno perspektivo. Pri teh tematikah ne moremo izraziti mnenja, ker se nismo pogajali, kar pomeni, da nikakor ne moremo izraziti svojega mnenja. Tako da bomo to prepustili tistim, ki se ukvarjajo s finančno perspektivo. Upam, da bodo oni našli rešitev. Mi na ravni Sveta za kmetijstvo in odbora za kmetijstvo pogaje nismo aktivno spremljali. Vodje vlad in držav so 7. in 8. februarja o tem govorili. Še enkrat najlepša hvala vsem, da ste danes z nami. Seveda se zahvaljujem vsem tistim, ki so delali, zato da je bil dosežen ta pomemben rezultat. Začeli smo pred dvema letoma. Takrat je komisija izpostavila predlog, o katerem smo našli veliko pomislekov in skrbi. Parlament je vložil skoraj 8 tisoč predlogov sprememb na ta predlog. Hvala vsem poročevalcem, poročevalcem v senci, 22 članom pogajalske ekipe parlamenta. Hvala tudi predsedstvu, ki je izjemno trdo delalo, tudi komisija nam je bilo veliko pomoč pri sklepanju dogovorov. Mislim, da bi se res morali vsem zahvaliti sekretarjatu. Gerard Kalp nas zapušča, kot veste, s 1. septembrom odstopa svoje funkcije tako da je to zanj res sklepni dogodek, izjemno pomemben dan. Opravil je pomembno delo. Hvala Patriku, Eleni, Oliverju, Antonu, Gertrud, vsem iz tematskega sklopa, ki so delali na tem. Hvala vsem svetovalcem, asistentom. Najlepša hvala čisto vsem. Sedaj pa Luis Capula Santos, beseda je tvoja. Muito obrigado, Paulo. Eu queria começar por saudar. Najlepša hvala, Paulo. Najprej bi rad pozdravil ministra. Samen pozdravljen. Pozdravljen tudi gospod komisar Dacijan Čološ. Kolegi in kolegice, zaključili smo zelo pomembno fazo našega dela, ampak delo še ni končano, tega se moramo zavedati. Ta faza je bila dolga in težavna številni so prispevali k rezultatom, ki smo jih na koncu dosegli. Rad bi se zahvalil poročevalcem v senci iz vseh političnih skupin, vsem, ki so sodelovali z mano. Trdo smo delali in eh, zvesti smo bili drug drugemu. Najlepša hvala vsem vam, brez vaše pomoči ne bi bilo mogoče priti do teh rezultatov. Zahvaljujem se tudi tehničnemu osebju, vsem, ki so nam pomagali, sekretarjatu, vsem iz odbora za kmetijstvo. Hvala tudi sekretarjatom političnih skupin. In pa najlepša hvala generali direktorici Ani Kamilju, ki je prav tako uložila veliko dela v to. Sedaj pa bi rad spregovoril naslednjem. Nekega dne bi moral imeti Evropski parlament enako tehnično osebje, enake ekipe kot svet in komisija. Našo tehnično osebje je namreč popolnoma drugače organizirano, upravljamo pa isto delo. To delo v ozadju je bistvenega pomena in ne smemo pozabiti na njegovo vrednost. Glede vsebine pogajan pa takole, verjetno vsi veste, kakšni so rezultati. Kar zadeva parlament, je rezultat, ki smo ga dosegli, brez dvoma rezultat, ki smo si ga tudi zastavili kot cilj v okviru mandata. Upoštevali smo mandat, ki smo ga dobili od kolega v Strasburu. Seveda smo se morali pri nekaterih elementih umakniti, tako kot tudi svet in komisija. Vsi smo delali v duhu kompromisa vsa ključna vprašanja, neposredna plačila, status aktivnega kmetovalca, mladega kmeta, eh, notranja konvergenca, eh, redistribucija plačil, težavno vprašanje o zelenitve. Pri vseh teh vprašanjih smo zagotovili ravnoteže. To pomeni, da bo do kmete še naprej lahko upravljali svoj poklic, obenem pa kažemo, kako pomembno je za nas okolje številni so menili, da bom, eh, bomo okoljski element tega svežnja pozabili, ampak to ni res. Za parlament je bila eh, pomembna tudi. Eh, tudi je bil pomemben tudi eh, problem dvojnih plačil, teh ne bo, prepovedana so okrepili smo tudi zeleni vidik skupne kmetijske politike. Skoraj tretjino proračuna bomo namenili okoljskim oziroma ekološkim ukrepom. Kot poročevalec, kolegi in kolegice, moram izraziti svoje zadovoljstvo glede našega dela. Ponosen sem na to, kar smo storili. In še enkrat naj povem, to nam je uspelo zaradi pomoči eh, poročevalcev v senci, vseh asistentov, vseh poslancev in poslank, ki so pri tem sodelovali. Ena plat pa je negativna. Pogajanje še ne moremo zaključiti. Zakaj ne? Ker je eh, predsednik medil, da, ker je predsedstvo omenilo, da nima mandata za pogovor o eh, finančnih vprašanjih. Mi v parlamentu menimo, da imamo mandat za razpravo o vseh vidikih skupne kmetijske politike in ker ni bilo mogoče razpravljati o temeljnih vprašanjih financiranja, se mi zdi, da bomo tako ali drugače morali o tem razpravljati ponovno v odboru. Vem, da je Simon v težkem položaju, je ministr za eh, kmetijstvo, ni eh, predsednik vlade ali pa predsednik svoje države ali pa vodja na evropski ravni. Vseeno pa obžalujem da kompromis ne obsega celotne eh, skupne kmetijske politike. Nekatere poglavje smo morali izuzeti. Hvala. Hvala, Lojiš. Mišel Dantan, beseda je tvoja. Hvala lepa, Paolo. No ja, izmenjava mnen je res zelo dolgo potekala. Sodelovali smo s svetom in komisijo. Uspelo nam je skleniti sporazum tudi glede skupne ureditve trgov. Osebno bi se rad zahvalil irskemu predsedstvu in sodelavcem, hvala lepa tudi komisarju, kabinetu, generalnemu direktoratu, hvala lepa za upravljeno delo, hvala lepa tudi za konstruktivno vzdušje, v katerem se mi zdi, da smo delali. Luis, rad bi se zahvalil tudi generalni direktorici, sam bi se rad zahvalil svojemu generalnemu direktorju pri tovrstnih dosjejih parlament vedno dela z malo sredstvi, veliko bremena preložimo na naše sodelavce. Gre za veliko količino dela in se vsem sodelavcem iz nas srca zahvaljujem. Pri skupni organizaciji trgo smo sledili enemu samemu cilju. Sprejeta je bila odločitev, da bomo za to področje namenili manj sredstev. Zato smo želeli sredstva porabiti bolj pregledno in bolj smotrno. Organizacijam, proizvajalcem in posameznim podružnicam smo želeli dati možnost, da se sami organizirajo. Po opravljenem delu se mi zdi, da cilji, ki smo jih zastavili v mandatu Evropskega parlamenta, ostajajo izpolnjeni. Spoštovali smo vse tisto, kar smo si zadali v mandatu. Govorili smo tudi o pravici do konkurenčnosti. Unesli smo tu in tam kakšno vrstico v zvezi z našimi željami. Govorili smo tudi o pristojnosti, ki jih imajo medpanožne organizacije, organizacije proizvajalcev, ker smo želeli, da bi zagotovili boljši prihodek proizvajalcev in pridelovalcev tudi v kontekstu celotne verige. Vemo, da razmere v verige niso uravnotežene, da so stvari veliko bolj ugodne za tiste na drugi strani verige. Glede teh želja in ciljev smo bili poenoteni in to je bistveno. Kar nekaj ukrepov smo sprejeli, več jih je bilo tehnične narave, tudi zelo pomembni ukrepi so bili sprejeti. Želeli smo spostaviti ustrezen okvir, ne da bi ta okvir kakorkoli oškodoval kupno moč. V mislih imam sektor vina, sladkorja, Potem naj povem, da smo pri sladkorju dosegli kompromis. Sistem kvot smo podaljšali do leta 2017. V temeljni uredbi smo natančno opredelili tudi pogodbene obveznosti za potem obdobju. Na področju vinogradništva smo postopoma spremenili sistem. Ponudbo in popraševanje smo uravnotežili do leta 2030. Proizvajalci morajo sedaj ta okvir izkoristiti. Kmetje in organizacije ter posamezni akterji, ki delujejo na kmetijskem trgu, morajo izkoristiti vse to, kar jim ponuja ta sporazum. Sporazum vsebuje tudi elemente, s katerimi bodo lahko zagotovili večjo preglednost in predvidljivost na trgu lahko bodo usklajeno delovali, še zlasti, ko bodo vnaprej pričakovali posamezno krizo. Mi kot politiki nismo tisti, ki bomo urejali same mehanizme, kako mehanizmi delujejo. Sami akteri, torej kmetje in ostali, bi morali poskrbeti za to, sam pa jim bom z veseljem pomagal pri operativnem izvanju. Hvala. Bene, Hvala lepa, Mišel. Giovanni Lavia tudi sam bi se seveda rad zahvalil vsem tudi poročevalcem v senci ki so trdo delali za to da smo dosegli sporazum hvala lepa tudi vsem za razpoložljivost vsakeč ko sem jih potreboval nekatere prednostne naloge so morali postaviti ob stran zato da smo dosegli splošen sporazum Hvala lepa sekretarjatu in političnim skupinam ter vsem asistentom, ki so nam pomagali pri teh pogajanjih. Najlepša hvala in presrčna hvala vsem. No, med pogajanji smo res skušali čim bolj upoštevati mandat, ki nam je bil podeljen na plenarnem zasedanju in horizontalno uredbo. Želeli smo se čim bolj držati vsebine mandata, ki je bil potrjen na plenarnem zasedanju. Včasih smo imeli precej trde pogovore s komisijo in svetom. Včeraj smo nekje o pol treh zjutraj pri horizontalni uredbi bili zelo, zelo daleč od tega, da dosežemo sporazum. Vendar sta obe strani izrazile svojo pripravljenost, tudi komisija je bila pripravljena nekaj žrtvovati, se odreči nečemu iz svojega stališča in zato nam je na koncu uspelo doseči sporazum. Pri plačilnih agencijah je bilo kar nekaj sporov, To je instrument namreč preko katerega se skupna kmetijska politika izvaja v posameznih državah članicah. Mi smo želeli, da se stvari poenostavijo. Stremeli smo k temu, da se stvari poenostavijo v vseh fazah nove skupne kmetijske politike. Glede plačilnih agencij smo na koncu uspeli doseči dogovor. Uspeli smo ohraniti položaj, ki, ki je zelo podoben trenutnemu položaju. Ta položaj je konsolidiran, deluje. Ni bilo smiselno, da bi stvari preveč postavili na glavo, da bi preveč spremenjali plačilne agencije in strukture, ker bi s tem samo podaljšali čas za izvajanje reforme SKP-ja. Uspelo nam je urediti torej, vprašanje plačilnih agencij, imeli bomo en nacionalni organ za potrjevanje in ta nacionalni organ je tisti, ki bi moral jasno povedati, kakšni so notranji postopki v posamezni državi. Borili smo se za to, da bi znotraj tega sistema obstajale tudi obvezne faze ter prostovoljne faze in ukrepi. Želeli pa smo, da bi uskladili zasebni in javni sektor. Države članice so rekle, da se zauzemajo za to, da bi morale same imeti možnost izbire, kako naj organizirajo sistem. Svet, parlament in komisija so se pogovarjali tudi o tem, na kakšen način naj se izvaja nova SKP. Preko delegiranih aktov se lahko zagotovi tudi udeležba parlamenta pri posodabljanju vseh nadaljnih zakonodajnih aktov, s katerimi bomo izvajali to politiko. Zato bi se rad svetu tudi zahvalil. Namreč pri številnih točkah je svet dopustil parlamentu, da sodeluje pri izvajanju politike, še posebej, ko gre za izvajanje finančne discipline. V naslednjem programskem obdobju bo finančna disciplina postala pomemben instrument pri izvajanju te politike. Na voljo bomo imeli manj sredstev, tako da bo vsaka sprememba sredstev na vzdol od nas zahtevala, da uvajamo finančno disciplino. To je skladno s členom 25.2. Komisija in svet sta se strinjala s tem, da smo mi realen konkretni del oziroma akter pri izvajanju finančne discipline svetom smo se nekoliko prepirali tudi glede nekaterih zadev, kot je naprimer začasna ukinitev mesečnih plačil. S komisijo smo bili nekoliko manj v sporu. Skupaj s komisijo smo želeli seveda posredovati zelo jasno sporočilo, kajti potrebujemo boljšo organizacijo. V nasprotnem primeru bomo morali namreč izvajati to začasno prekinitev plačil. Rekli smo, da bi morali uporabiti vse postopke, ki jih imamo na voljo, da bi morali sprožiti postopke tudi za večletne zahtevke. Parlament je ustrajal tudi na sistemu opozarjanja, early warning system, kot ga imenujemo mi. To je sistem zgodnega opozarjanja, ki nam omogoča, da hitro odkrijemo manjše nepomembne napake, ki jih storijo kmeti in te napake treba takoj priglasiti potem tudi podjetnikom. Mnenje smo soočili še pri enem pomembnem vprašanju. Svet komisije in parlament so bili precej nasprotojočega mnenja glede ozelenitve. Sem namestnik v tem odboru, tako da sem tudi označen z zelenim kartončkom. Nismo uspeli najti umestne rešitve. Hvala lepa komisiji, ker nam je dala možnost, da v tej fazi izvajanja politike omogočimo, da ozelenitev ne bo kakorkoli škodovala tistim temeljnim plačilom, če naprimer kmetje ozelenitve ne izvajajo. V prvih dveh letih izvajanja SKP-ja je torej kmetom omogočeno, da ne izvajajo ozelenitve in pri tem izgubijo samo sredstva, ki pripadajo ukrepu ozelenitve od tretjega leta naprej pa bi kmetje izgubili 20 do 25 odstotkov, ki jih sicer namenjamo zelenitvi. Tu smo zoprstavili mnenja, enako kot pri drugih pomembnih vprašanjih, izvajanje direktive o nitratih, potem vse, kar zadeva priloge in tako naprej. Na koncu smo sklenili sporazum, ki ga vsi podpiramo in upam, da bomo s tem sporazumom tudi lažje izvajali skupno kmetijsko politiko ter pri tem spoštovali splošne zakonodajne okvir. Hvala. Hvala lepa vsem trem poročevalcem. Sedaj pa besedo predajam irskemu predsedstvu Simon Coveney. Še enkrat se vam zahvaljujem. Pravzaprav je moja dožnost to pročutim, da vam moram reči, da ste uspeli stvari razrešiti na krasen način. 22 članov parlamentarne pogajalske ekipe in 27 držav članice je končno strinjalo. Simon. Uh, Hvala, Paolo. Hvala vsem v odboru. Vesel sem, da sem lahko danes tukaj v zadnjih dneh irskega predsedovanja. Vesel sem, da lahko sklenem delo na političnem dogovoru o reformi SKP, da lahko ponudim gotovost kmetom posod po Evropi, da lahko ponudim gotovost za kmetijstvo po Evropi. To je namreč bistvo. V parlamentu, v komisiji, v svetu smo v tem procesu že nekaj let. Obstajala so medinstitucionalna trenja, to je bil nov proces, prej še ni bilo postopka soodločanja za SKP, prej nismo imeli 27, kmalo 28 držav članic pri oblikovanju eh, reforme SKP. To je bilo nekaj novega za vse. Ampak vsi imamo odgovornost za to, da ponudimo dobro urejen najpomembnejši sektor v eh, Evropski uniji. Kmetijstvo, eh, prehrambina industrija in vse to. Številne naše države potrebujejo eh, sredstva, potrebujejo gotovost, potrebujejo delovna mesta. Vedeti morajo, kam gremo. In delo, ki smo ga upravili še posebej v zadnjih treh dneh, je temeljilo na tej potrebi. Na potrebi, da pokažemo, da lahko naše institucije delajo skupaj za to, da ponudijo gotovost za vse državljane in državljanke, ki jih predstavljamo. In to je bilo bistvo. Poiskati rešitev, skupno rešitev v težkih okoliščinah, eh, pozno popovdan, eh, pozno zvečer, pozno po noči, s pomočjo neelektrenih razprav, kot je dejal Paolo, pokazati smo morali, da Lizbonska pogodba deluje, da zagovarjamo interese tistih, ki so nas izvolili prišli smo do političnega dogovora s pomočjo trialogov. 42 zasedanj smo imeli, 42 trialogov v nekaj mesecih. Parlament je imel jasno stališče, jasen mandat in zato so se borili. Tudi sam sem imel jasen mandat v svetu, tudi zato sem se boril. Komisija je pripravila izvirni predlog in ohranila večino elementov, ki so bili eh, razumni tekom pogajanj najprej bi rad dejal, da je politična zgodba o uspehu ta, da smo pokazali, da lahko evropske institucije delajo za ljudi, tudi ko gre za zelo zapletena pogajanja, ker imamo ogromno denarja. 38 odstotkov večletnega finančnega okvira je namenjenega skupni kmetijski politiki. V moji državi to pomeni naslednjih sedem let 20 milijardnega svežnja za kmete v, eh, na Irskem. In tudi vi imate podobna vprašanja, ki so povezana s proračunom. To je torej zelo pomemben dogovor. Naleteli smo na nekatere ovire, ki so povezane tudi z večletnim finančnim okvirom. To sprejemam. Vse to še eh, ostaja v oglatih oklepajih, o teh elementih se bomo odločili, ko se bomo pač bomo odločili. In mene to ne moti ampak za kmete v tej dvorani, za tiste, ki predstavljajo eh, prehrambeno in kmetijsko industrijo, imamo možnosti za države. Možnosti za plačila, za podporo kmetov, za podporo inovacij, za eh, pomoč mladim kmetom, za zagotavljanje nove generacije, ki lahko bolj trajnostno proizvaja hrano, učinkoviteje, produktivnejše kot pa v preteklosti dosegli smo ravnotežje, uravnotežili smo ključne elemente, ki zadevajo institucije, naprimer povezovanje sredstev. To je bila zelo zapletena razprava in prišli smo do razumnega kompromisa, glede na to, kakšne možnosti imajo države na voljo. Podpora trgom. Ohranili smo premik v smeri industrije, ki je usmerjena v trge. Obenem pa imamo tudi ustrezne varnostne mreže, imamo možnosti za intervencije na trgu, ko so te potrebne. Mleko, sladkor, vino. Različne države imajo različne prioritete, različne strukture, oblike, podporne sisteme. Mislim, da smo uspeli najti ravnoteže, ki ga lahko podpremo vsi. Glede usklajevanja. Tisti, ki ste sodelovali pri reformi skupne ribiške politike, gospa Rodost in drugi, veste, da je to bila in še vedno je zelo zapletena tema za parlament, za svet, za komisijo. In še naprej se trudimo v tej smeri, da bi prišli do rešitve. Rad bi se zahvalil gospodu uh, uh, Luisu, uh, eh, Kapulos Santosu, uh, gospodu Dantanu, gospodu Lavi, za delo, ki smo ga upravili v zadnjih dnevih, tednih in mesecih. Hvala vsem poročevalcem v senci, koordinatorjem, poslancem in poslankam iz različnih skupin, ki so v veliki meri prispevali k doprinosu parlamenta k temu procesu. Kot nekdani poslanec bi rad povedal, da parlament predstavlja tisto institucijo, ki je v veliki meri zagotovila, da je ta reforma ožigosana znamenjem parlamenta. Kot predstavnik institucije, ki jo predstavljam, sveta, bi rad povedal, da ste veliko doprinesli. Vprašanje zelenitve, to je verjetno tista največja politična sprememba v sklopu te reforme ponovno, to je bila zapletena zadeva, poskušali smo zagotoviti preprost sistem, ampak obenem zagotoviti tudi ustrezen eh, okoljski doprinos. Sedaj imamo zagotovljeni primerjalni standard v prvem stebru, vsi kmete bodo morali doseči ta standard in ga preseči glede na to, če želijo eh, plačila z naslova zelenitve v prihodnosti. V drugem stebru imamo možnost za države, da dograjujejo te scheme glede na to, kakšne prioritete imajo, glede na to, kakšne, eh, kakšne okolje imajo, kakšne tipe posevkov in tako dalje. Prepričan sem, da lahko sedaj skupaj zagovarjamo dobro uravnotežen, progresiven sistem skupne kmetijske politike. Še naprej bomo ščitili okolje, ker to moramo narediti, obene pa bomo zagotavljali razvoj in rast tega sektorja v prihodnosti. Evropa in svet morata ustvarjati več hrane na trajnosten način. Z mojega vidika je vprašanje naprimer eh, redistribucije sredstev vprašanje, ki je zelo pomembno. Zagotoviti je potrebno ustrezne možnosti za države, da porazdelijo sredstva tako, da zagotovijo največjo učinkovitost in največjo pravičnost, glede na to, kdo dobi podporo, ki jo potrebuje. ne na zadnje sem hvaležen in eh, odahnil sem si, da smo upravili eh, to delo, ki smo si ga zastavili januarja. Kmetje, industrija, javnost so eh, skrbno spremljali, kaj se dogaja, kaj smo počeli. Hvala tudi Dačanu Čološu, ki je že od samega začetka vodil ta postopek. Za komisijo naloga ni bila preprosta od časa do časa so se eh, obnašali kot sodnik, ki je sodil tekmo med parlamentom in svetom. Dačan ima jasno, viz, jasno vizijo glede tega, kar želi doseči na področju kmetijstva in mislim, da se ta vizija sedaj spreminja v realnost. Ker se lahko oglasim samo enkrat, bi se rad na tem mestu zahvalil še moji lastni ekipi. Opravili so odlično nalogo, v sklopu irskega predsedstva. Louis je dejal, da so sredstva, ki so na voljo posameznim poslancem in poslankam, tista, ki včasih zaple, zapletejo ta sistem soodločene. In to je res. Spomnim se, ko sem sam sedel v istih sedežih, v katerih sedite sedaj vi. Kolektivna sredstva v Evropskem parlamentu pa so zelo velika. Sredstva, ki sem jih imel sam kot predstavnik predsedstva so prihajala večinoma eh, z naslova našega ministra, ministrstva za kmetijstvo in opravili so odlično delo. Podpira nas tudi sekretarijat v Evropskem svetu, ki je prav tako eh, storil veliko. Še enkrat najlepša hvala vsem v parlamentu za vašo podporo, za, vašo, za vaše sodelovanje. Upam, da bomo lahko predstavili in dobro prodali uravnoteženo progresivno reformo skupne kmetijske politike, ki zagotavlja gotovost v naslednjem desetletju na področju kmetijstva in prehrambene industrije. Hvala. Hvala lepa, Simon. Sedaj pa besedo predajam komisarju za kmetijstvo. Dačan, izvoli. Hvala lepa, hvala lepa, Pavlo pred nekaj več kot tremi leti sem v tej hiši v Evropskem parlamentu, če se spomnite, sprožil javno razpravo o reformi skupne kmetijske politike. E, pa smo sedaj tri leta kasneje ponovno tu. Ponovno sem pred vami, zakonitimi zastopniki, predstavniki različnih narodov v Evropi. Smo ob koncu procesa, ta reforma je bila že od samega začetka usmerjena proti bolj odprti evropski družbi. Ta reforma je bila namenjena temu, da kmetom v Evropi zagotovi sredstva, s katerimi bodo lahko izpolnili svoje naloge do državljanov. Želeli smo, da bi tudi SKP prispeval k blagostanju evropskih državljanov. Število kmetov se iz leta v leto manjša, njihovo delo je vse bolj kompleksno, pričakovanja do kmetov so vse večja. Na voljo imajo skupno kmetijsko politiko v Evropi. Mislim, da so imeli pravico, da so to reformno obdobje izkoristili za to, da sprejmejo tiste instrumente, s katerimi bodo bolj učinkoviti bolj konkurenčni, s katerimi se bodo lahko odzvali na pričakovanja družbe. V tem obdobju izvajanja reforme SKP smo imeli tudi priložnost za to, da izmenjamo mnenja z kmeti z Evropsko družbo. Udeležba Evropskega parlamenta v tem procesu kot so zakonodajalca je bila pravzaprav najbolj neposreden način, kako lahko družba kot takšna sodeluje pri oblikovanju politike. SKP je sedaj spremenjen. Mislim, da je reforma prispevala k temu, da je skupna kmetijska politika bolj podobna temu skupnemu evropskemu duhu. V Evropi je 27 držav članic, kmalo jih bo 28. Na voljo imamo skupno kmetijsko politiko, ki je stara 50 let. 50 let že obstaja. Naša naloga, naša dožnost je, da zagotovimo jasne usmeritve tudi za to, kako naj se upravlja skoraj da 450 milijardami evrov evropskih davkoplačevalcev, koliko jih imamo na voljo za naslednjih sedem let. No, če se kdo sprašuje, zakaj imamo večletni finančni okvir, čemu služi evropski proračun, odgovor je na dlani skoraj da 40 odstotkov evropskega proračuna se namenja za kmetijsko politiko. Pomembno je, kako bomo upravljali s tem denarjem, še bolj pomembno je, da ravnamo bolj enakopravno kot danes. Zdi se mi, da nam je na koncu uspelo doseči to, da bo ta reformirana skupna kmetijska politika takšna, da upošteva raznolikost v Evropi, ne samo, ko gre za ozemlja, upošteva tudi specifične značilnosti, posameznih ozemelj in krajev, vključili smo tudi fleksibilnost. Nova kmetijska politika upošteva tudi specifične značilnosti posameznih struktur, lokalnih ali drugih. Ljudje so večkrat rekli, ja, gospod komisar, vaša reforma bo precej razvodenela, ko se boste pogovarjali s svetom in parlamentom, ker boste ti dve instituciji zahtevali dodatne spremembe ampak pri tej reformi se mi zdi res pomembno prav to, da sta svet in parlament sodelovala. Skupaj sta opredelila usmeritev že na samem začetku, evropsko usmeritev, zastavili smo skupne cilje, oblikovali skupne instrumente in te zadeve smo prilagajali tekom razprav, ker smo želeli, da bi se ti instrumenti potem na mestu samem izvajali, da bi ponudili konkretne odgovore za vprašanja, ki se porodijo na terenu. Na voljo imamo skupno kmetijsko politiko, ki je sedaj bolj ciljno usmerjena tudi na specifične kategorije tistih kmetov, ki potrebujejo dodatno podporo. To je bolj pravično. Sredstva bodo bolj pravično, bolj jasno, bolj pregledno porazdeljena, še posebej, ko gre za nudenje pomoči kmetom. Skupna kmetijska politika je sedaj tudi bolj odprta, bolj zelena, usmerjena je k temu, da okrepi konkurenčnost kmetov če na hitro preletim vse to, kar nam je uspelo doseči potem, ko je komisija podala zakonodajni predlog, potem, ko smo skoraj 50krat zasedali v obliki trialoga svet, parlament in komisija. Glede neposrednih plačil smo dosegli zunanjo konvergenco, tudi notranjo konvergenco. Ta sedaj daje več fleksibilnosti, več možnosti državam, članicam in regijam, zato da bi ta konvergenca, to bolj pravično porazdeljevanje sredstev med kmete upoštevalo ne samo teritorijalne značilnosti, temveč tudi značilnosti posameznega načina proizvodnje ali posamezne oblike kmetijskega gospodarstva. S tem se bodo prihodki v prihodnih letih pri kmetih povišali. Istočasno pa smo omejili raven izgube za tiste, ki imajo više prihodke. Znižanje plačil pri posameznih kmetih ne bi smelo ogroziti, ogroziti njihove ekonomskega položaja. Istočasno pa bodo države članice pri plačilih upoštevale tudi homogenost posameznih regij pri tem bodo uporabljali, upravljali druge kriterije. Konvergenčnost neposrednih plačil bomo s tem lahko prilagajali realnosti na terenu. Vem, da so številne države članice bile zaskrbljene glede tega. Upoštevali smo tudi posebne lastnosti novih držav članic. Nove države članice lahko za čas prehodnega obdobja ohranijo sistem neposrednih plačil na površino, to je veljalo v preteklosti. Istočasno imajo te države še vedno možno, da dopolnijo ta plačila sredstvi iz nacionalnega proračuna pod pogojem, da še niso dosegli evropskega povprečja. Čeprav se bodo morda plačila k tem državam v prihodnih letih povišala in se bodo tudi te države približale evropskemu povprečju. Opredelili smo tudi aktivnega kmeta, sestavili smo negativni seznam tistih upravičencev, ki ne bi smeli prejemati evropskih sredstev, torej negativni seznam, ki bo priznan na evropski ravni. Ta seznam pa bo državam članicam istočasno omogočil, da uvrstijo na seznam dodatna merila, na podlagi katerih bodo opredeljevala aktivnega kmeta in pri tem upoštevali seveda teritorijalne značilnosti. Vesel sem, da imamo na voljo tudi poseben instrument za mlade kmete in sicer v kontekstu prvega stebra SKP-ja. Tu govorimo o neposrednih plačilih. Sedaj imamo na voljo ne samo instrument za razvoj podeželja, ki podpira mlade kmete pri naložbah, pri nastanitvi in tako naprej. V prvih petih letih jim ponudimo tudi možnost neposrednega financiranja. Evropski parlament je tisti, ki je podprl ta predlog komisije. Rad bi se zahvalil modrosti svetu ministrov, ki je na koncu potem sprejel to zamisel. Vem, da je Simon vedno zastopal stališče sveta in je to dobro počel. Je Simon osebno bil zelo prepričan glede podpore mladih, zato smo tudi uspeli na koncu oblikovati evropski sistem nudenja pomoči mladim kmetom. Potem je tu še vprašanje vezanih plačil. Želeli smo posamezna plačila usmeriti v regijo ali sektor, kjer se pojavljajo težave in kjer je naprimer ta sektor pomemben za posamezno regijo za zagotavljanje ravnotežja. Potem je tu ozelenitev neposrednih plačil, 30 odstotkov neposrednih plačil. To je največji delež skupne kmetijske politike usmerjamo sedaj k tistim kmetijskim praksam, ki so ne samo trajnostne, temveč se tudi dobro povezujajo s ciljem. To pa je trajnostna proizvodnja in pridelava. Na podlagi pogovorov, ki sem jih opravil v zadnjem letu in pol, še posebej po zadnjem mesecu, se mi zdi, da smo pripravili modelo zelenitve, ki ne kaznuje tistih, ki že veliko storijo za okolje pri kmetijski proizvodnji, istočasno ne kaznuje tiste, ki so našli inteligenten način, kako združiti in integrirati to skrb za razvoj kmetijske proizvodnje in za spoštovanje okolja. Istočasno pa ta model spodbuja evropske kmete, da uporabljajo trajnostne načine proizvodnje. Še posebej smo si prizadevali za to, da bi upoštevali majhne kmete. Nim smo želeli dati sredstva in instrumente, s katerimi se lahko vključijo na trge, instrumente, s katerimi lahko odgovorijo na popraševanje in potrebe državljanov, davkoplačevalcev. Poenostavili smo sistem za njih. To je poenostavljen sistem, ki podpira majhne kmete v okviru prvega stebra. V programu za razvoj podeželja smo se osredotočili tudi na razvoj to vrstne lokalne proizvodnje. Kar zadeva uredbo o sud, lahko povem, da nam je uspelo usmeriti SKP proti trgom. Zmanjšali smo pomen javnih organov, zmanjšali smo pomen birokracije, ki je bila pogosto preveč toga pri upravljanju s trgom. Okrepili smo vlogo kmetov organizacij kmetov, posameznih združenj, ki delujejo na trgih. Skoraj da vse sektorje smo upoštevali njihove občutljive točke. Tudi zahvaljujoč Evropskemu parlamentu smo dosegli ta rezultat. Parlament je vložil nekaj predlogov sprememb s tem v zvezi. Svet je potem to podprl. V mislih imam sistem za upravljanje s krizami. Krize pogosto negativno vplivajo na prihodke kmetov, Te krize so vse bolj pogoste tudi na področju kmetijstva, sedaj imamo na voljo ustrezen instrument. Predvsem pa bomo s tem okrepili zmogljivost kmetov, da sami razrešijo krize. Tudi javni organi bodo imeli možnost, da se ne ravno vsakodnevno vključijo v delo kmetov, temveč da posredujejo pri kmetih, kadarkoli se pojavi kriza. Potem imamo še specifične instrumente, naprimer na področju mleka, s tem smo dopolnili mlečni svežen, o katerem smo se odločali pred nekaj časa. Potem je tu reforma sektorja sladkorja. Tudi proizvajalci sladkorja lahko izkoristijo vse priložnosti, ki jih trg ponuja določili smo sladkorne kvote za konkretno obdobje. Ponudili smo tudi nov instrument za vinogradniški sektor. Govorili smo o vinogradniških območjih in samo okvirjanje teh območij nikakor ne bo škodovalo. Vinogradnikom želimo zaščititi evropske vinogradnike ter vsa rodovitna vinorodna območja. Pri razvoju podeželja smo zagotovili več fleksibilnosti za regije in države članice, opredelili smo tudi zelo jasne prednostne naloge, ki zajemajo razvoj kakovosti, raznolikosti, zmogljivosti proizvodnje, s tem bomo okrepili tudi vlogo raziskav in inovacij, s katerimi bomo spodbudili kmete, da se bolje organizirajo, s tem spodbujamo tudi vse ostale akterje na kmetijskem področju, da prispevajo k razvoju lokalnega gospodarstva glede horizontalne uredbe smo uspeli, zahvaljujoč parlamentu in predlogom spremem parlamenta, doseči sporazum, s katerim bomo stvari lažje urajali. Sedaj imamo možnost, da sredstva davkoplačevalcev usmerimo za spolnevanje jasnih prednostnih nalog. Naša odgovornost je, da zagotovimo ustrezno porabo teh sredstev in ustrezen nadzor nad temi sredstvi. Na voljo imamo torej skupno kmetijsko politiko, ki je bolj pregledna, bolj enostavna tudi za samo upravo in za kmete. Smo torej tik pred zaključkom tega procesa. Najlepša hvala vsem poročevalcem, hvala poročevalcem v Senci, najlepša hvala Pavlu, ki je izjemno dobro vodil to prvo udeležbo Evropskega parlamenta v soodločanju pri SKP-ju, hvala Luisu Manuelu, ki je bil poročevalec pri dveh najbolj pomembnih uredbah iz te reforme. Vem, da je porabil cele dneve in noči, zato to ni bilo enostavno, še posebej v zadnjih mesecih. Predvsem pa je skušal odgovoriti na čim večje število želja ostalih kolegov poslancev. Najlepša hvala tudi Mišelu. Hvala lepa za dinamično in konstruktivno udeležbo v pogajanjih o uredbi, ki je bila izjemno kompleksna. Raznolika pričakovanja smo imeli tako eni kot drugi. Hvala lepa Giovanniju, ki je iz te horizontalne uredbe znal potegniti nekaj, kar znatno prispeva k bolj jasnemu in boljšemu upravljanju SKP. Ta dosež je tako ali tako zapleten. Hvala lepa Simonu, pod irskim predsedstvom nam je uspelo, upam, končno zaključiti s to reformo. Ne bom predolg. Simon je mlad politik in želim si, da bi bilo več takih politikov v evropskem političnem prostoru. V veliko veselje mi je bilo delati z njim. Moram reči, da sem imel veliko srečo, da je pravzaprav. Bilo to srečno na ključe tudi za reformo SKP, da je namreč v zadnji fazi tega procesa predsedovanje vodil on v imenu Irske. Dovolite mi, da se vam na koncu zahvalim vsem, tudi mojemu kabinetu GD Agri. Hvala vsem, ki ste me spremljali v tem procesu, ki traži od leta 2010. Smo že skoraj da pri koncu vendar se delo ne bo zaključilo. Če nam boste podelili mandat, ob koncu te reforme se bomo seveda takoj lotili priprave nove reforme. V vsakem primeru bomo v stiku z vami. Izvajanje reforme namreč mora biti skladno z vašimi pričakovanji in zahtevami SKP-ja. SKP mora biti praktičen in prilagojen vašim pričakovanjem. Hvala. Bene, grazie. Dobro, hvala lepa, Dačanu. Besedo pa predajam koordinatorjem iz skupin. Seveda pričakujem, da boste podali kakšno politično oceno. Že na začetku smo rekli, da ne bomo glasovali, da želimo slišati politične ocene. Glasovanje bo lahko potekalo šele ob koncu zakonodajnega postopka, se pravi, ko bo sprejet večletni finančni okvir in ko bomo imeli na voljo zakonodajna besedila. Je pa ta trenutek izjemno pomemben, Začeli bomo z Albertom Desom, potem pa Luis Capola Santoš v imenu skupine socialistov in tako naprej po vrsti vse politične skupine. Albert Des, izvoli. Ja, filan, danke, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, Pavlo, gospod minister, gospod komisar, spoštovani poročevalec, kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Po dolgoletnih pogajanjih, veliko predstavitvah, govorih, razpravah in skoraj 8000 predlogih sprememb v parlamentu smo končno dobili novo usmeritev skupne kmetijske politike oziroma se ji približujemo. V imenu skupine ELS se imenujem vsem poročevalcem, poročevalcem v senci, predsedniku odbora, tebi, Simon, komisarju, pa tudi vsem sodelavcem in sodelovkam, ki so opravili zelo veliko dela. Rezultat bo zagotovil gotovost za milijone kmetov in njihove družine v evropski družini. In to za obdobje 2014 do 2020. Rezultat pa bo pripomogel tudi k temu, da bo najbolj trajnostno kmetijstvo na svetu še bolj trajnostno. To je treba povdariti. Zagotoviti smo želeli varno oskrbo s hrano z visoko kakovostnimi živili za vse ljudi v Evropski uniji. Rezultat je kompromis in kompromisi so pač takšni, kot so. Gre za združitev različnih stališč. V 27 državah članicah imamo zelo raznovrstno kmetijstvo in vsakomor, ki zadevo poznaje, jasno, kako težko je najti skupno podlago. Kompromis pa pomeni tudi, da nihče ni dobil 100 odstotkov tega, kar si je želel. Zato je toliko bolj pomembno, da smo pod vodstvom irskega predsedstva našega poročevalca in ob sodelovanju predsednika odbora dobili rezultat, s katerim smo lahko, po mojem mnenju, zadovoljni pravkar smo imeli zasedanje skupine za kmetijstvo v okviru skupine ELS in ugotovili smo, da smo v splošnem zadovoljni s kompromisom. V moji državi pravimo, da po nevihti rečemo, da bi lahko bilo še slabše. No, rezultat je takšen, da bo kmetijstvo v Evropi sedaj lahko preživelo in to sprejelo. Nekaj pa me je zelo razveselilo. Gospod komisar, nikoli v evropski zgodovini se še ni zgodilo, da bi k zakonodajnemu predlogu vložili skoraj 8000 predlogov sprememb. Zato se mi to zdi zelo pozitivno. V parlamentu so vsi kolegice in kolegi zelo trdo delali, in izpolnili smo tudi pristojnosti v okviru Lizbonske pogodbe, ki jih jemljemo zelo resno. Sedaj pa moramo poskrbeti, da se bo dogovor ustrezno izvajal. Tukaj imam nekatere pomisleke. To je nujno zato, da bodo tudi kmetje sprejeli to reformo, ki jo bodo na koncu morali izvajati. Zato vse udeležence pozivam, da poskrbimo, da bo upravno obremenitev za kmete čim manjša. Kmetijstvo je sektor prihodnosti, gre za pozitiven dejavnik. Tukaj želim povedati, da je res tako, kajti to je sektor, ki dobi skoraj 40 odstotkov sredstev iz proračuna EU. Zakaj skoraj 40 odstotkov? Vedno pravim, če bi Vsa druga področja bi bila tako regulirana iz Bruslja, kot je kmetijstvo, potem bi dobile samo en odstotek. Tako pač je. Sprejeti ukrepi bodo okrepili kmetijstvo, mladi bodo imeli perspektivo v kmetijstvu in tudi komisar, vi ste to omenili. V prvem in v drugem stebru zagotavljamo perspektive za mlade generacije, kolikor lahko govorimo o imenu tudi drugih kolegic in kolegov v moji skupini, lahko rečem, da bo ELS podprla ta reformni proces. Ta rezultat bomo politično podprli in reformni proces bomo še naprej konstruktivno spremljali. V parlamentu imamo možnost v okviru Lizbonske pogodbe, da še naprej aktivno sodelujemo pri tem. Na koncu pa še osebna pripomba. S kmetijstvom sem se začel ukvarjati ob začetku skupne kmetijske politike. Še od začetka spremljam skupno kmetijsko politiko ali ona spremlja mene. No, reči moram, da je skupna kmetijska politika politika, ki jo kmetje sprejemajo. In če bomo to zagotovili, potem bomo tako kot v preteklosti ostali dejavnik združevanja v Evropi. Brez skupne kmetijske politike morda ne bi imeli tako združene Evrope, kot jo imamo. To je velika odgovornost, to odgovornost bomo imeli zelo resno in jo bomo tudi izpolnjevali. Hvala lepa še enkrat vsem, ki so pri tem sodelovali in še enkrat upam, da bodo vsi kmetje to rešitev sprejeli. Hvala. Grazie, e Hvala lepa, Lujš. Capula Santos, ne kot poročevalec, temveč v imenu skupine SD. Obrigado, Paulo. Eh, desde... Najlepša hvala, Paulo. Od tistega dneva od Luksemburga naprej smo imeli zasedanje socialistov in demokratov, zasedanje skupine, zato da bi razpravljali o tem kompromisu. Imeli smo tudi. Eh, dve specialistični zasedanji poslancev iz odbora za kmetijstvo in vsi so izrazili veliko podporo uh, sklepom, do katerih smo prišli v pogajanjih. Skupina bo seveda svoje končno stališče podala k malu, ampak v luči treh sestankov, na katerih sem sodeloval, imam zelo pozitiven občutek, mislim, da bodo pozitivno reagirali. George Lyon. Hvala lepa, George Lyon kot koordinator iz skupine Alde. Uh, Najlepša hvala. Hvala vsem, Pavlo, tebi in kolegom in kolegicam. Če pomislimo na leto 2010, ko je ta odbor prvi začel razpravljati o reformi skupne kmetijske politike, se zdi, kot da smo preživeli celo življenje od takrat. In prvo poročilo, ki smo ga sprejeli na to temo in uh, pri katerem sem imel čas, da sem bil avtor, smo si zastavili naslednje vprašanje glede na izzive eh, vedno več prebivalstva na svetu, vedno več potrebe po hrani, smo se spraševali, kako zagotoviti trajnostno eh, kmetijstvo, ki proizvaja več hrane in porablja manj sredstev. To je bilo vprašanje, ki smo ga raz, eh, želeli razrešiti. In sedaj si moramo zastaviti isto vprašanje. Ali je sedaj trajnost v sami srčiki skupne kmetijske politike? Ali S to reformo zagotavljamo trajnostno kmetijstvo, ki proizvaja več hrane in v prihodnosti porablja manj sredstev. Po mojem mnenju je odgovor da. Nekateri bodo kritični, dejali bodo, da smo se preveč eh, osredotočali na bio, eh, biotsko raznovrstnost eh, in premalo na druge plati, energijo in tako dalje, ampak po mojem mnenju je to sedaj bistven element SKP. Imamo ciljno usmerjena plačila s pomočjo eh, zelenitve, eh, osredotočamo se na eh, mlade kmete in tako dalje. Vse to je zelo pomembno za prihodnost tega sektorja in veseli me, da je okvir reforme dobro urejen, še posebej v prvem stebru. V zadnjih 200 urah in slišim različne podatke o tem, koliko je bilo trialogov. Simon je, mislim, da dejal 42, komisar Čološ, da smo jih imeli približno 50. V uh, duhu kompromisa verjetno nekje 46. Ampak v zadnjih tedn, eh, osmih tednih smo pokazali, da postopek soodločanja dejansko deluje. Prišli smo do rezultata, do gotovosti za kmete, za prehrambeno industrijo, za vse tiste, ki so spraševali, kdaj bomo pripravili svežen, ki nam bo eh, pokazal, kaj se bo dogajalo v prihodnosti in kakšni bodo prihodni podporni sistemi, v katero smer se bodo gibali. Ampak mislim, da smo jim ponudili odgovor. Pokazali smo, v kateri smeri se gibamo in to je bolj trajnostno kmetijstvo, ki je ključ do uspeha eh, proizvodnje hrane v Evropi. Zahvaljujem se vsem, ki ste zelo profesionalno delali na tem dosjeju. Hvala za sodelovanje komisije in irskega predsedstva. V veliko eh, veselje nam je bilo sodelovati z vami. Kot poročevalec in, oziroma poročevalci v senci eh, ugotavljamo, da vedno, ko smo imeli sestanek in ko Eh, so vsi imeli tiste svetovalce, številne svetovalce eh, za sabo, smo mi imeli ne, le nekaj oseb. Tudi našo stran je potrebno profesionalizirati, tako da bomo v prihodnosti lahko delali tako hitro, kot si tega želite vi. To je vprašanje, ki ga moramo razrešiti in na, najti odgovor. Moja edina kritika se nanaša na eh, pogajalsko škatlo večletnega finančnega okvira, krizne rezerve, prožnost med stebroma, eh, omejitve in notranja konvergenca. Škoda je, da svet ni želel govoriti o teh vprašanjih, ki so predmet eh, postopka soodločanja, ne pa predmet večletnega eh, finančnega okvira. Resnično škoda je, da sedaj na to gledamo kot na poskus sveta, da si ponovno prilasti pristojnosti, ki smo jih v parlamentu dobili eh, v sklopu soodločanja. Žal mi je, da ste dobili navodila, da ne morete eh, razpravljati o teh vprašanjih. To je udarec za postopek soodločanja, udarec za Lizbonsko pogodbo. Upam, da bomo lahko tekom pogajanja o večletnem finančnem okviru razrešili tudi Razen tega pa se še enkrat zahvaljujem vsem, vsem bi rad čestital za uh, opravljeno delo v zadnjih dveh, treh letih. Hvala osebju, našemu osebju, mojemu osebju, osebju vseh institucij za profesionalni način dela. Hvala. Thanks, George. Yeah. Hvala, George. Jim Nicholson. Jim, Martin. Jim, Martin. Enako vredno težo imate. E, najprej se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, s katerimi smo se tako dolgo borili, najprej pri kompromisih, potem pa na pogajanjih. Hvala komisarju, hvala predsedstvu sveta. V zadnjih pogajanjih v ponedeljek je zavladal res pozitiven duh. V ponedeljek v Luksemburgu smo se res pogajali vsi na enaki ravni in uh, jasno je postalo, kaj lahko Lizbona pomeni in to moramo kot parlament tudi izkoristiti. V skupini sicer razprave še nismo zaključili o tem. Sam ta rezultat zaenkrat previdno pozitivno ocenjujem. Imeli smo veliko priložnosti, še posebej v zvezi z zelenitvijo in smo jih tudi izkoristili, vsaj do neke mere. Bomo videli, ali bo to v praksi bolj uh, primer lepih besed kot dejan, ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo. Tukaj želim povedati, da je tistih 30 odstotkov zaplačila za okoljsko področje v prvem stopru res nekaj dobrega. To moramo še natačneje oceniti. Dobro je, da imamo 5 odstotkov za ekološka območja, potem smo bili pripravljeni priti na koncu na sedem, to bi bil uspeh. Jasno je treba povedati, da so pravila glede diverzifikacije nejasna oziroma ne zadoščajo. Kar zadeva zelene površine, zelene površine so izuzete, to smo dosegli. Mislim, da bo to prispevalo k zaščiti podnebja vse skupaj bi lahko imelo pozitivne učinke in lahko bi prišlo do spremembe paradigme javna sredstva za javne dobrine. Ampak jasno je treba povedati, da moramo sedaj vzeti to, kar imamo in to je samo začetek. Naprej moramo delati pri srednjeročnem pregledu, moramo storiti še več za ekologizacijo kmetijske politike. Po našem mnenju na koncu nismo dosegli dobrega rezultata pri ponovni razdelitvi sredstev, kar zadeva notranjo zunanjo konvergenco. Trenutni rezultat ne zadošča. V naslednjem obdobju ne moremo imeti zgodovinska plačila kot osnovo za plačila za kmetije. To ni dovolj z večino v svetu žal to ne bilo izvedljivo, ampak tudi o tem bomo morali še premisliti, kar zadeva eksterno ali zunanje konvergenco. Države članice morajo ugotoviti, da smo naredili korak naprej in države, ki so dale za drugimi, morajo narediti velik korak naprej. Nekaj pa se mi zdi pozitivno pri vezanih plačilih smo dosegli dve, dve odstotno povišanje za strategijo za beljakovine. To je pomemben korak naprej, ampak eh, po mojem mnenju bomo tako manj odvisni od uvoza soje. Žal nam ni uspelo, da bi obvezujoče za vse države članice uvedli pravilo, da morajo podpirati male kmete. Države članice se lahko same odločajo, ali bodo plačila od zgoraj navzdol razdelila tako, da bodo mladi ali mali kmetje dobili več kot veliki. Mislim, da bo veliko držav članic to priložnost izkoristilo. Vendar ne vem, ali bo to to vse. Vendar ne more biti tako, da o tem ne moremo govoriti, čeprav smo si v parlamentu vedno prizadevali za določanje zgornjih mej. Sedaj pa svet pravi, da o tem ne moremo govoriti, zato ker pač nimamo mandata za mnenja o finančnih vidikih. Po našem mnenju pa je to zelo pomembno in če ne bomo tega zagotovili, to ne bo imelo nobenega učinka. Ampak mislim, da bi bilo dobro, če bi zagotovili boljšo porazdelitev kmetijskih sredstev. Veliko smo dosegli v drugem stebru, V skupini se s tem strinjamo. Mislim, da bomo podprli rezultate pogajanj v zvezi z drugim stebrom, še posebej kar zadeva 30 odstotkov. To bo sedaj vezano tudi s plačili za drugi stebr. V Evropi bomo jasno pokazali, da tudi v drugem stebru podpiramo okoljske ukrepe. Z nečem pa nismo zadovoljni. Na dolgi rok moramo o tem govoriti. Gre za porazdelitev sredstev med prvim in drugim stebrom zelo veliki rezi so bili v plačilih v okviru drugega stebra, še posebej v moje državi, to ni posebej dobro. Rezultat pogajanj eh, voditeljev držav in vlad je sedaj zunaj pogajanj, o tem se ne moremo pogajati. Ni spremljivo, da so se države članice same o tem dogovorile, kako bodo sredstva porazdeljena, kar zadeva ureditev trga, kot skupina to obravnavamo zelo kritično. Želeli bi si več. Pri vinu bi zadeve na koncu lahko sprejeli, ampak eh, pri mleku smo zelo nezadovoljni. Tukaj bi nam moralo uspeti sprejeti bolj viden znak, signal, da želimo ukrepati na področju kvot. Komisija ve, da bomo v septembra o tem še govorili, zato da bi mlečnemu sektorju dali perspektivo. To je nujno. Vem, da vsi predlogi niso bili sprejeti, ampak razprava po našem mnenju še ni končana. In še nekaj v zvezi s poročilom Lavija V imenu zelanih lahko rečem, da se nam zdi kot velik uspeh, da so osnovna plačila in plačila v okviru zelenitve vezana. Zelenitev ni prostovoljna in to je prav, kajti drugače ne bi bili verodostojni. To lahko rečemo in to lahko sprememo, sicer ne vsega poročila, ampak vsaj to točko. Druge skupine so to že povedale in tudi sam lahko to povem vse je odvisno od sprejetja srednjeročnega finančnega okvira. Zelo veliko kompromisov, ki smo jih sprejeli, je od tega odvisnih in eh, dokler ne bo finančni okvir jasen in eh, dokler ne bo mandat parlamenta močnejši v okviru pogajanj tam, potem bo tudi tukaj veliko stvari ostalo odprtih in o tem lahko še govorimo. Takšna je torej naša kratka ocena Mislim, da bomo imeli še veliko priložnosti do glasovanja v parlamentu o tem govoriti, o posameznih podrobnostih in sprejemati tudi kompromise. Hvala. Eh, oh. Hvala, Martin. Sedaj pa Jim Nicholson. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot smo že slišali, je bil to verjetno eden izmed najdaljših pogajalskih procesov sploh. Vse se je začelo. Uh, 2000, 2009 in tako dalje. In vsi smo sedaj eh, zadovoljni, čutimo olajšanje, vsi kmetje čutijo olajšanje. Sprašujejo se verjetno, kaj se je dogajalo. Kar se tiče moje skupine, moram dejati, da zaenkrat še nismo eh, mogli spregovoriti o tej temi v skupini, tako da še nimamo končnega stališča glede razvoja podeželja in horizontalne uredbe to lahko podpremo. Neposredna plačila tukaj je potrebno sprejeti še precej odločitev, preden bomo lahko podali jasno stališče. Sedaj lahko že rečem, da bomo proti enotni sud vse do plenarnega zasedanja, ampak to ni nič novega za poročevalca, saj dobro pozna moje stališče v zvezi s tem že od samega začetka procesa. Ta proces je v dolgih urah, ki smo, preživ, ki, ki smo jih preživeli drug z drugim, pokazal, da smo začeli uh, spoštovati stališča drug drugega, kljub temu, da se ne strinjamo vedno. Spoštujemo različne argumente vseh, ki so sodelovali v pogajanjih in za me je to uh, odličen primer sodelovanja eh, in um, izobraževanje, tako rekoč. Zahvalil bi se rad svetu, tebi, Simon in Dačenu za podporo, pomoč, sodelovanje in profesionalno delo. Zahvalil bi se rad vsem predstavnikom eh, pogajalske strani sveta. Vsi ste bili zelo prijazni v teh dolgih urah, ki smo jih preživeli eh, v pogajanjih in glede na to, da je to moja zahvala, je še toliko večja. Poklonil bi se rad torej vsem, zahvaljujem pa se tudi lastnemu osebju. Ne smemo pozabiti, da mi v manjših skupinah parlamenta nimamo toliko sredstev uh, in težko smo delali, še posebej v Luksemburgu, težko smo, te, težko smo zagotovili operativnost. Ampak Uspelo nam je, nismo zahtevali eh, nobenega izvajanja direktiva o delovnem času ali kaj podobnega. Naredili smo vse, kar je bilo potrebno za ta proces. Vsem se torej zahvaljujem. Vprašal sem se, ali bomo s tem izboljšali življenje katerega koli eh, kmeta v Evropi. In prišel sem do odgovora, da ne. Vprašal sem se, če bomo s tem zmanjšali birokracijo. Ne bo lažje za kmeta, eh, da zagotovi prehrambeno varnost? Ne. A je to eh, boljši svežen kot trenutni? Ne. In od kmetov bomo zahtevali precej več za precej manj sredstev. Kmetje se bodo torej spraševali, kaj smo počeli zadnja štiri leta, ampak tukaj smo. Vsakemu kmetu v Evropi bi rad dejal naslednje. Potrebovali boste več podpore trgov kot v preteklosti. Ne smete biti odvisni od SKP v prihodnosti, če želite podporo. Trg je tisti, kateremu se morate ozreti. Izkoristil bi rad to priložnost, prihajam namreč eh, iz severne Irske in eh, to jasno pove tudi moj naglas vedno sem se boril s predstavniki komisije zaradi te posebne težave, ki jo imamo. S komisarjem sem se pred sestankom eh, o tem pogovarjal in zagotovil mi je, da bo eh, svojim osebjem sodeloval z mano, eh, z osebjem doma bo sodeloval, da bi razrešili to vprašanje in našli rešitev, ki bo sprejemljiva za vse. Zato sem hvaležen in sem pripravljen, te se veselim sodelovanja. Dovolite mi nekaj komentarjev na osebni ravni. Tukaj ne gre za to, da sem koordinator skupine. Naslednji mesec bom eh, obeležil 24 let sodelovanja v tem odboru. Poleg eh, Gehrda in vsega osebja sem eh, sam tisti, ki ima najdaljši staž v odboru. Fischler, Fischer bo, vse to sem Eh, videl vsem, tem, vsem temu, sem bil priča. Sprašujem se, če smo sedaj v boljšem položaju, kot smo bili v preteklosti. Da, smo. Dalec smo prišli. Ne smemo pozabiti, kako dalec smo prišli v skupni kmetijski politiki, glede na to, kje smo začeli in kje smo sedaj. Včasih na to prelahko pozabimo. V preteklosti, v takšnih trenutkih, sem opazil, da ko smo začenjali poslanci ob strani brez pristojnosti, je bilo vse drugače. Tako da pozdravljam eh, rezultate tega procesa kot pomemben korak naprej. Prvič v parlamentu člani in članice tega odpora lahko odločamo, lahko vplivamo, imamo eh, to pristojnost za odločanje o, o naslednjem sedem oziroma desetletnem obdobju. Verjetno vsi ne bodo zadovoljni glede tega procesa. Želeli bi več, eh, želeli bi precej več, kot smo dosegli. Ampak sam se počutim precej bolje danes, kot pa eh, kadarkoli prej, ko smo eh, govorili o reformi SKP. Tokrat sem namreč lahko povzdignil svoj glas nisem dosegal vsega, kar sem eh, želel, ampak imel sem možnost, da se pogovarjam o tem, da podam svoje argumente in zato se zahvaljujem. To je priložnost za, naš, za nas, kot za odbor, da se naučimo iz napak v preteklosti in tisti, ki bodo tukaj za naslednjo reformo, se bodo spomnili, da je bil to tisti eh, zelo pomemben temeljni trenutek za ta odbor, za ta parlament. Hvala. Hvala, Jim. Ne vidim sicer koordinatorja skupine EFD, kolega Agnjova. Giancarlo Skota je tu, tako da njega sprašujem, če bi morda on podal politično oceno. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil kolegicam in kolegom za upravljeno delo do sedaj. Več mesecev smo se pogajali, sklenili smo kompromise. Zdi se mi, da vsi vemo, kako pomembno delo je opravila ta celotna skupina, ki je sodelovala pri teh pogajanjih. V teh zadnjih fazah pogajanjah sem se spraševal, ali je bila ta zadnja pogajalska faza v Luksemburgu zgolj formalnost ali bi lahko dejansko karkoli spremenili. Glede na to, kaj smo slišali, se moram odzvati. Uh, Mislim, da pri ozelenitvi niste bili dovolj prožni. Podali ste preveč tok predlog in s tem boste onemogočili našim kmetom, da delajo na miren način. Želimo si seveda ozelenitev, vendar bi ozelenitev morala biti taka, da jo bo bolj enostavno, no, spontano celo izvajati. Potem je tu še seznam, ki ste ga omenili seznam tistih obratov, ki lahko prejmejo vezano podporo. V svojih predlogih smo stremeli ravno k nasprotnemu in 13. marca smo glasovali o tem, da se ta seznam črta. V zadnjih letih so države članice res storile številne napake, ampak vsaka država ima pač svoje značilnosti in na to ne morete pozabiti. In teh značilnosti ne najdemo v čisto vsaki državi članici. Izbira proizvodnje mora biti torej v izključni pristojnosti države članice. Dejstvo je, da je ta izbira in izbira v zvezi z ozelenitvijo sedaj prenešena samo na pleča nekaterih kmetov. Ne moremo reči, da nismo dosegli sporazuma zaradi naslova pogodbe, ampak drži, da bi morali še naprej delati za to, da naredimo SKP tak, da bo bližji evropskim kmetom. Pri tem ne smemo pozabiti, da so kmetje združeni v raznolikosti. No, slišali smo, da je treba poskrbeti za rast in kot je rekel kolega Nikolson, kdor bo to doživel, bo tudi videl, kaj se bo zgodilo z naslednjimi pogajanji. Hvala lepa, Giancarlo. Sedaj pa v imenu skupine komunistov, kolega Robex. S tem smo zaključili z vsemi skupinami. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kratek bom. Strinjam se lahko z večino tega, kar so povedali kolegi. Na dolgo in počes smo se pogovarjali. Storimo lahko to, kar lahko storimo in ne moremo storiti ničesar, česar pač ne moremo storiti. Pogledali smo si kompromise, z nekaterimi smo zadovoljni, z drugimi ne. Zdi se, kot da eh, sedaj obeležujemo nekakšno zmago, vsi dajo glasne, pomembne govore, ampak to, kar smo dosegli, bodo ocenili kmetje. Morda oni ne bodo tako navdušeni, kot smo danes mi. Iskanje kompromisa in eh, to, da smo kompromis našli, še ne pomeni, da bomo na nosi gledali enako. V imenu naše skupine lahko rečem, da podpiramo smer tega kompromisa. ampak glede nepos, neposrednih plačil še vedno pogrešamo nekaj več pravičnosti. Glede mladih kmetov in vseh ostalih kmetov, podpore za njih pa je še veliko vprašanj, ki pa jih nočem ponavljati. Zelo sem hvaležen za profesionalni pristop vseh eh, strani v pogajanjih hvala poročevalcu, poročevalcem v senci, eh, gospodu komisarju, Pavlo de Castru. Bil sem del nekaterih sestankov in to je res težko delo. Vsi vemo, kaj je potrebno storiti, ne moremo pa vedno narediti tega, kar je potrebno. Želim si, da bomo vsi mi, da bodo vsi kmetje v prihodnosti v praksi izvajali politiko, ki smo jo dorekli. Če se to ne zgodi, ni važno, kako dolgo se pogovarjamo o teh stvarih. Ni važno, če imamo 40, 50 ali 60 trialogov. Ni važno, če v pozno, pozno v noč delamo za kompromise. V praksi bomo videli, kako bodo stvari potekale. Počakajmo na to. Hvala. Bene, kolegi. Dobro, kolegice in kolegi, s tem smo zaključili s krogom koordinatorjev. Z veseljem ugotavljam, da velika večina skupin podpira z političnega vidika dosežen sporazum. Sedaj pa nadaljujemo z ostalimi govorniki na seznamu, najprej poročevalci v senci in potem še vsi ostali, ki so prosili za besedo. Lepo vas prosim, da se držite dodeljenega časa. Na voljo imamo še približno eno uro, 50 minut. Potem želimo namreč to dvorano izkoristiti za to, da se pogovorimo še z novinarji. Madrid McGuinness, izvoli. Potem Garcia Perez. Hvala, gospod predsednik. Lahko še enkrat eh, poveste, koliko časa imam za govor? Mislim, da lahko dosežemo dogovor, to so obogajanja. Imam dogovor s predsednikom, res je. Najprej hvala, hvala vsem kolegom in kolegicam. glede na to, koliko je gledalcev v tej dvorani, eh, morda ti mislijo, da je bilo preprosto pogajati se, ampak ni res. Ta pogajanja so bila težka, tako znotraj parlamenta, kot tudi eh, svetom in komisijo. Ampak uspelo nam je. Komisija se sedaj nasmiha, ampak bili so časi, ko nismo nosili nasmeška na obrazih. To, kar smo dosegli danes, je rezultat trdega dela, trdega dela politikov, eh, komisije in naših ekip. Zahvaljujem se osebju, še posebej uh, Teodoru Heju, eh, osebju predsedstva in vsem ostalim. To so ljudje, ki delujejo v zadju in ki se jim pogosto ne zahvalimo. Danes pa se jim moramo. Še nekaj bi rada povedala. Tekom zadnje reforme nismo imeli Twitterja. Twitter nam omogoča, da v vsakem času vidimo mnenja eh, kogarkoli. Prebrala sem si, kaj meni BirdLife Europe, kaj meni Evropski okoljski biro. In če nekdo pravi, da je okolje v nevarnosti zaradi dogovora na področju kmetijstva, to je laž, to ni res. Zavedali smo se, da bo ta reforma povezana z okoljem. 30 odstotkov plačil za kmete povezujemo eh, z okoljskimi ukrepi in mislim, da bi morali ljudje razmisliti o tem in na to počakati, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Zato, komisar, je pomembno eh, spremljati napredek, tako da bo ta reforma dejansko uspešna. In ministr Koveni povedali ste, da gre za precejšen obrat v politiki, spremembo. Pogovarjati se moramo o tem. Res je, Za okolje smo poskrbeli, tudi za kmete smo obenem poskrbeli. Trajnost je bistvo tega, kar smo dosegli. In to je brez dvoma zelo, zelo pomembno. Glede mladih kmetov, tega sem še posebej vesela. Podpirali smo eh, komisijo glede obvezne scheme in tudi glede eh, skupnih plačil. To je pomemben signal za mlade kmete. Želimo da se lotijo kmetijstva. Glede dogovora o neposrednih plačil, naliti si moramo čistega vina, od kmetov zahtevamo, da naredijo več z manj. Ugotoviti moramo, kako bodo dobili svoj dobiček eh, z neposredno podporo in s pomočjo trgov. To so vprašanja, o katerih bomo še govorili. Jeseni, kako naj trg zagotovi ustrezno financiranje kmetijstva ampak celotno delo v postopku eh, so odločanja, se mi zdi, da smo se veliko naučili tekom tega procesa. Vsi smo se naučili veliko naukov, ki jih lahko uporabimo v naslednji fazi, če nas bo ta doletela. Ti nauki so brez dvoma pozitivni. Z veseljem sem se pogovarjala in želim nagovoriti irske kmete in vse ostale kmete v Evropi. Dogovor je dober, pomeni spremembe za kmete, dovoliti jim moramo dovolj časa, da bodo te spremembe upoštevali. Imamo skupno kmetijsko politiko, ki je celostna. Imamo proračun, imamo trajnost. Mislim, da je to dober dogovor za kmete, za državljane, državljanke in za okolje. In zato se moramo temu pokloniti. Hvala. Grazie, Marjad. Hvala, Medved. Irače Garcia Beres, potem Brita Reimers. Hvala lepa, predsednik. No, tako kot se spodobi, bi tudi sama začela svoj prispevek kot ostale kolegice in kolegi. Rada bi se zahvalila vsem, celotni tehnični ekipi tako parlamenta kot tudi vsem članom sekretarjata za upravljeno delo. Hvala Mišelu Dantanu in ostalim poročevalcem. Sama bom seveda z njim sodelovala tudi še naprej pri delu o skupni ureditvi trgov. Še posebej bi se rada zahvalila Luisu Kapolašu, svojemu socialističnemu kolegu, ki je delal na področju razvoja podeželja in neposrednih plačilih. Zdi se mi, da je uspel uskladiti zelo raznolika stališča. Na koncu mu je vendarle uspelo spremeniti prvotni predlog Evropske komisije, nam se je zdelo, da bi morali ta prvotni predlog komisije izboljšati. Občutek imam, da smo sedaj vsi izrazili svoje zadovoljstvo. Drži, da ta končni rezultat opravljenega dela in vseh teh trialogov, torej ta politični dogovor predstavlja nekaj pozitivnega. Ta sporazum bo dejansko lahko zmanjšal negativni vpliv reforme v posameznih sektorjih, kjer bi lahko na podlagi prvotnega predloga prišlo do precejšnjih posledic, tako da smo lahko zadovoljni. V tem pogledu nedvomno vseeno pa ne smemo pozabiti, da ostajajo nerešena pomembna vprašanja. Še vedno obstajajo posamezni sektori na področju kmetijstva in živinoreje, ki se bodo soočali s precejšnjimi težavami pri izvajanju te reforme. Zato bi v tem smislu morali še naprej delati na tem, da bo ta učinek čim manj negativen. Predvsem pa bi morali poskrbeti za to, da se živinoreja in kmetijstvo ohranita kot dejavnosti na podeželju. Ne smemo postaviti na kocke prihodnosti podeželja v Evropi, ker igra podeželje za Evropo zelo pomembno vlogo. Se pravi, z rezultatom sem zadovoljna, še vedno ostajajo posamezna odprta vprašanja, ki jih bo treba razrešiti v tem kontekstu. Zato bomo še vedno seveda zahvali upoštevali odgovore na vprašanja, ki ostajajo na mizi. Potem pa še proračun. Večkrat smo že imeli priložnost podariti, da o tem sporazumu ne bomo dokončno glasovali, dokler ne bomo vedeli, kakšen je dokončni večletni finančni okvir. Zato bi seveda svet pozvala, da se premakne s tem v zvezi, zato da bi parlament lahko podpisal ta sporazum. Se pravi, potrebujemo podatke v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Sporazum, kakršen je v tem trenutku v luči večletnega finančnega okvira, nam je za nas ni zadovoljiv. Hvala lepa, Brita Reimers, potem Elizabeth Kostinger. Ja, Hvala lepa. Tudi sama se želim najprej zahvaliti vsem sodelokam in sodelovcem. Mislim, da smo dosegli res odličen rezultat. Veliko dela smo. Eh, vložili v to, mislim, da sploh nismo upoštevali omejitev glede časa dela. Hvala poročevalcu, da si je vedno vzel čas za to, da nam je prisluhnil, da je vedno poslušal naše pomisleke, čeprav nismo bili vedno enakega mnenja, ampak mislim, da to služi k političnem procesu zre, zrelosti. Hvala lepa tudi tolmačem. Mislim, da smo v tem dosijeju toliko krat uporabljali tako zapletene tehnične pojme, da smo bili včasih že res na robu razumnega. Ampak dobre stvari trajajo dlje, tako pravimo. Zelo veliko časa smo si vzeli za to reformo, zelo dolgo smo razpravljali o tem in zelo različnih stališč smo dosegli eno in na koncu. Sem vseeno imela občutek, da smo Na koncu bili nekoliko pod časovnim pritiskom in nekoliko so nas silili v rezultat. Res je, imam občutek, da je na koncu rezultat bil dober, ampak vseeno ni tako dober, kot bi lahko bil. To kaže, da se moramo še učiti, postopek soodločanja moramo še naprej izvajati, zelo veliko ljudi je to že omenjalo. Na enaki ravni moramo biti sposobni izvajati pogajanja, tudi z vidika zmogljivosti. Zelo veliko smo dosegli, mislim pa, da bi morali razmisliti o tem, kako bi lahko v nekaterih stvarih postopali bolj sistematično, zato da bi lahko v nekaterih fazah, naprimer v trialogu, imeli več časa za pogajanja. Kar zadeva ureditev trga, liberalci bomo o tem še govorili, naša skupina. V tem tednu ni prisotna v Bruslju, izvajamo zunanje dejavnosti, zato ne morem sedaj povedati, ali so s tem vsi zadovoljni. V miru bomo o tem govorili v Strasburu, na koncu bomo potegnili rezultat in odločili se bomo, v katero smer bomo šli. Ta trenutek pa lahko ugotovim, da smo sedaj pred poletnimi počitnicami, nekako nenaravno se zdi, da moramo sedaj toliko delati, vsi smo utrujeni, dejansko smo izčrpani, vsi smo dali vse za to, da smo dosegli razumen rezultat, nismo sicer vsi zadovoljni, v Evropi je to tipično znak dobrega kompromisa. Če je res dober, bomo pa videli, ko se bo zadeva začela izvajati v državah članicah, videli bomo, kaj bo iz tega nastalo vedno se tukaj nekaj feclja in uh, sama prihajam iz Nemčije in vem, da tukaj ne pride v, v igro samo nacionalni pomisleki, ampak tudi vsaka dežela ima svoje mnenje, svoje interpretacije za to. Uh, bi na koncu lahko mm, dobili ne manj birokratskega bremena, ampak celo morda več birokratskega bremena za kmete, zato moramo to preučiti. Če s tem slučajno ne bomo zadovoljni. Hvala. Hvala, Brita. Elizabet Kostinger, potem Leničak. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama se bom na začetku zahvalila svojim sodelovcem v pisarni in seveda tudi vsem v predsedstvu skupine. Zelo veliko dela so opravili, smo v postopku soodločanja in mislim, da smo delali na robu zmogljivosti. Kar zadeva razvoj podeželja, želim eh, izpostaviti določene elemente, ki so za nas velik uspeh. Želeli smo si obstoječe okoljske programe in programe za zaščito biotske raznovrstnosti ohraniti, nismo jih želeli krčiti, kajti po našem mnenju bi bilo najslabše, kar bi lahko storili, to, da bi uspešne in sprejete programe krčili ali jih morda uničili. Potem ne bi bilo več možnosti, da bi te učinkovito in uspešno izvajali. To je zelo pomemben korak, na koncu smo lahko zelo ponosni na to, kako praktično in eh, izvedljivo je vse skupaj. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Prav gotovo pa nam nekaj ni uspelo. Ni nam uspelo poenostaviti kmetijske politike. Danes sem novinarjem poskusila pojasniti model ekvivalence in tudi v skupini nas čaka še veliko dela glede razlage vseh podrobnosti, ampak eh, mislim, da ne bo velikih rezov na uveljavljenih področjih, kar zadeva bio, biološko kmetijstvo ali ekološko predelavo. Pri razvoju podeželja nam je uspelo zagotoviti relativno dobro podlago, seveda pa vemo, da je vse na koncu odvisno od eh, finančnega okvira in zelo pomembno se mi zdi, da voditelji držav in vlad, ki so odgovorni za proračun, spoznajo, da imajo pomembno nalogo tudi tukaj in morajo vedeti, da morajo nalogo opraviti. In še nekaj me je razveselilo, predloge komisije smo uspeli izboljšati in to tako, da ne bo prišlo do večje upravne obremenitve Uspelo nam je uvesti določene poenostavitve, še posebej kar zadeva razvoj podeželja. Mladi kmetje, začetek upravljanja dejavnosti, vse področje investicijskih ukrepov in tako naprej. Mislim, da nam je uspelo postaviti nekaj na noge, kar bo pomagalo kmetom v prihodnosti. Kar zadeva zavarovanje tveganja, in zavarovanje prihodka. Tukaj moram povedati, da upam, da bo vse skupaj delovalo v prihodnosti. Pri razvoju, razvoju podeželja smo sprejeli določene ukrepe, kakor sem dejala. Mislim pa, da bo prišlo do razlik pri izvajanju v državah članicah, zato moramo vsi poskrbeti vključno s komisijo, da bo to uspešno. Uspeš, osebno sem se ukvarjala z območji z omejenimi možnostmi, mislim, da smo tukaj našli dober kompromis. Ta področja, ta območja so zelo občutljiva. Če ne bomo tem območjem namenili posebne pozornosti, potem ne bomo verodostojni, kajti evropska odgovornost je, da za to poskrbimo. To moramo vedeti, zato morajo reforme na tem področju ali v teh območjih biti takšne, da bodo skrbele za območja z omejenimi možnostmi. Kar zadeva gorata območja, povedati želim, da je bilo zelo pomembno, da za gorska območja ne bomo imeli zgornjih meja. V državah članicah si želimo, kmetijstvo praktično povsod in to mora zagotoviti skupna kmetijska politika. Vsaka država članica ima svoje posebnosti in svoje razlike in pri razvoju podeželja moramo to upoštevati. Tudi ukrepi kakovosti so zelo pomembni. Pri razvoju podeželja nam je veliko uspelo, sedaj pa je pravi izjiv to, da na področju večletnega finančnega okvira zagotovimo ustrezne smernice. Hvala lepa skupini pogajalcev, še posebej tebi, Luiš. Zelo si bil potrpežljiv z mano v skupini ELS in je bilo veliko pritiska name. Prav gotovo veš, mislim pa, da smo zelo dobro sodelovali in še enkrat se ti iskreno zahvaljujem. Hvala. Elizabeth, res. Hvala lepa, Elizabeth.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 nekaj želim povedati. Mislim, da je reforma kmetijske politike nova reforma. In to je tudi odprta reforma, ki nam bo omogočila spremeniti kmetijsko politiko iz različnih vidikov, naprimer zaščita okolja. To so programi, ki so dobro zastavljeni kmetom ne bodo škodili, to je treba povdariti, mislim pa, da bo to skrbelo za okolje in še na nekaj je treba opozoriti. Postaviti se moramo po robu tistim, ki pravijo, da Evropa ne bo poenostavila mm, skupne kmetijske politike. Skupna kmetijska politika bo sedaj bolj enostavna prišlo bo do zelo velikih poenostavitev in tako bodo tudi stroški upravnih bremen nižji. Našli smo dobre rešitve, tudi na področju svetovanja za kmete, to bo kmetom neposredno koristilo. Zaradi tega bodo kmetje naredili tudi manj napak in to je tudi dober rezultat te reforme. Poskrbeli bomo tudi za to, da nadzor ne bo manj restriktiven, ampak bolj pregleden, bolj prijazen za kmete. Bolj bomo sodelovali s kmeti na številnih področjih nadzora. Na koncu želim opozoriti še na en element, kjer nam ni uspelo doseči rezultata. Tega ni mogoče učitati nam v odboru, ampak to zadeva tudi svet in države članice. Vsi kmetje ne bodo dobili enakih neposrednih plačil. To ne velja samo za nove države članice, ampak tudi za stare države članice. Mislim, da bi to v prihodnosti morali spremeniti. Prav tako sem razočaran, da sredstva za nov večletni finančni okvir v drugem stebru niso več takšna, kot so bila. V primeru Polske bodo 26 odstotkov nižja, naprimer na področju okoljskih programov, programi za mlade kmete, programi za ženske v kmetijstvu in tako naprej. Zelo velik delež sredstev je zaradi tega krčen in to velja ne samo za mojo državo, ampak za številne druge države članice tudi. Evropska komisija ima sedaj možnost in obveznost, da sodeluje z državami članicami. Ampak kar zadeva izvajanje teh rešitev, mislim, da moramo biti pozorni na to, da bomo cilje tudi dosegli. To vedno znova povdarjamo. Imeli bomo močnejšo kmetijsko politiko v Evropi, ampak ob enem moramo spoštovati tudi okolje. Prav tako seveda želimo zagotoviti tudi nova delovna mesta na podeželju in izboljšati kakovost pridelanih živil. Pri izvajanju instrumentov ima komisija zelo pomembno vlogo, prav tako pa tudi države članice. Hvala. Adesso abbiamo Sandra Cagnete e poi. Sandra Cagnete, potem Eichno. Eichenhaut. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, gospod komisar, najprej se zahvaljujem vsem poročevalcem v senci in osebju za uloženo delo. Zelo sem zadovoljna, da sem lahko sodelovala pri tem procesu in da sem lahko vplivala na ta proces, kajti to je zelo pomembno vprašanje za kmete v balskih državah. Imamo vprašanje za ministra in za komisarja. Kaj se bo zgodilo sedaj? Kaj nas čaka v prihodnosti? Tri odprte vprašanje še imamo v okviru svežnja okvira, večletnega finančnega okvira. Kdo bo prevzel vajeti tukaj? Po logiki Lizbonske pogodbe je parlament izključen iz odločanja in mislim, da to ni prav. To bo ustvarilo precedens, ki ga ne želim videti to bo vplivalo tudi na naš mandat v zvezi z zunanjo konvergenco. Hvala. Kolegi. Hvala lepa, Sandra. Lepo vas prosim, kolegice in kolegi, da se držite dodeljenega časa za govor, kot se ga držala kolegica Sandra. Eichhout potem bo ve. Thank you, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej, kar zadeva horizontalno uredbo, bil sem poročevalec v senci v imenu zelenih. Najprej se zahvaljujem Leviji za izjemno dobro sodelovanje. Vsi veste, da smo zeleni glasovali proti uredbi marca, ampak reči je treba, da je prišlo do izboljšav, vsaj z našega stališča, kar zadeva svetovalne storitve in tudi sankcije, ki segajo preko 30 odstotkov zelenitve. To je zelo pomembno. V naši skupini bomo o tem še govorili, ampak mislim, da obstaja možnost, da spremenimo svoje stališče in da bomo podprli to uredbo. Vendar potrebujemo jasno politično deklaracijo v zvezi z direktivo o vodah in pesticidih, da vidimo, kako bo to urejeno. Ampak do nekaterih izboljšav je vendarle prišlo. V skupini bomo govorili tudi o neposrednih plačilih. Kar zadeva omejevanje plačil, tukaj smo razočarani. Pri zelenitvi sta dve ključni vprašanji za zelene naslednji. Kako učinkoviti bodo ti ukrepi za dejansko zelenitev? Res je, lepo je zelenitev videti v besedah, ampak ali bo to doprineslo tudi prave rezultate? Glede tega še nismo prepričani. In še eno vprašanje, kakšna je razlika med tem, o čemer smo se dogovorili sedaj in statusom quo. To je za zelene zelo pomembno. Videti bomo morali, kaj se bo zgodilo z neposrednimi plačili, preden bomo kot zeleni podali svojo končno odločitev, ampak to bomo kritično ocenili. Na koncu bi zelenitev morala biti več kot samo beseda, to mora biti poseben pristop k kmetijstvu v Evropi. Hvala. Gra. Hvala lepa, Žozi Bove, potem pa Mato. Ja, obžalujem, da predstavnika sveta ni več v dvorani. Upam, da se bo vrnil nazaj oziroma da mu bo kdo povedal to, kar imam zapovedati. Na začetku moram reči, da sem bil danes dopoledne žalosten oziroma sem žalosten že celo popoldne, zato ker vidim, kaj se je zgodilo s tem dosjejem. Spremljam ga vse od takrat, ko je komisija predstavila ta dosje, komisar Čulo še tisti, ki je zadolžen. Zdi se mi, da smo razčetverili ta celoten dosjene, glede na to, kaj slišimo stranjenih in drugih. Sicer smo leta 2011 oddahnili neko novo sapovo vse skupaj, ampak vseeno nismo uspeli. Kar nekaj stvari me skrbi, naj se lotim konkretnih projektov. Naj najprej jasno povem, da smo leta 2003 izpeljali liberalizacijo skupne kmetijske politike. Takrat je gospa Fischer bolj pometla z vsem možnim in odpravila vse instrumente na področju proizvodnje. To je bilo leta 2003. Danes ta projekt, takšen kot je, oziroma ta osnutek, je kakršen je, pa ne zaradi parlamenta ali komisije, temveč zaradi sveta. Svet je kriv, da je prišlo do ponovne nacionalizacije kmetijske politike. Ta evropski projekt smo obrnili na glavo in zdi se mi, da je to resen problem pa naj si gre za zgorne pragove, pa naj si gre za progresivnost, pa naj si gre za ozelenitev. To so vedno ukrepi a la carte za vsako posamezno državo. Skupnih splošnih smernic nimamo več. Če se spustimo v samo politiko, lahko vidimo, da bodo zgorni pragovi izginili, da bo progresivnost ostala, da ozelenitev ne bo ničesar spremenila, monokulture se bodo še vedno lahko proizvajale na 80 odstotkih površin. Kot rečeno, danes sem žalosten. Glede tega dosjeja, ki sem ga sam spremljal in ki ga je vodil Mišel Dontan zelo spretno, torej sud. Danes do povdne je bil zadan še zadnji udarec strani sveta, skladno s členom 43 tri ponovno je prišlo do nacionalizacije. Parlament, komisija in svet so se dogovorili glede nekaterih ključnih gospodarskih ukrepov. Parlament ste sicer izključili, svet je zagrozil. Namreč pri členu 43.3 je omenjeno soodločenje s parlamentom, če boste to uveljavljali, se svet ne bo zauzel za telotni sporazum. Mislim, da je nedostojno, da parlamentu odreka svet možnost, da odigra enakopravno vlogo. Upam, da bomo dosegli napredek, sicer je parlament ponovno zauzel svoje mesto v trialogu, s tem sem zadovoljen, ampak svet danes še naprej želi prevzeti vodilno vlogo. Hvala. Bene, grazie, Hvala lepa, Jose. Mato Androver potem Ester de Lange. Te. Hvala lepa, predsednik. Drži, da nikoli ne bomo zadovoljili vseh kolega Bove. Žalostna sam pa sem vesel, tako da bi rad javno čestital ministru Koveneju, komisarju Čološu, predsedniku De Castro. Mislim, da zastopate vsak svojo institucijo več kot častno. Mislim, da smo vsi veliko dosegli in to je zelo pomembno. Mislim, da vem, kako se danes počutite. Namreč pred nekaj tedni sem se sam počutil enako kot vi, ko smo sklenili politični sporazum v odboru za ribištvo, ki mu predsedujem. Takrat smo se dogovorili o skupni reformi ribiške politike. Dosegli smo uspeh in sam sem prepričan, da je danes vesel dan za vse vas. Sporazum, ki smo ga dosegli, je izjemno pomemben. Res je, da pot ni bila enostavna. V Španiji smo se borili pri nekaterih ključnih vprašanjih za nas, ker smo menili, da je treba zaščititi kmetijski sektor v Španiji, naprimer interna konvergenca, želeli smo odpraviti tudi določene tarife. Sektorje, ki so deležni državne pomoči, morajo še naprej imeti možnost uživati to pomoč. Sektorje, ki niso bili dosedaj deležni državne pomoči, tudi v prihodnje ne bodo deležni, razen če ne bodo do tega res upravičeni. Glede fleksibilnosti in glede ozelenitve smo storili velik korak naprej v primerjavi s prvotnim predlogom. Zdi se mi, da smo zagotovili tudi spoštovanje okoljskih standardov, ki so najvišji na svetu. Izključili smo določene trajne nasade iz ozelenitve, to je izjemno pomembno. Potem so tu še druge zadeve, naprimer možnost, da omejimo območja, ki so upravičena do pomoči, potem je tudi možnost odprave ali zmanjšanja pomoči. Pomoč je res nujno potrebna v nekaterih sektorjih. Ne bom zdaj sedaj tega našteval, ampak celostno gledano je ta politični sporazum dober. Moram reči, da smo z njim zadovoljni in ga toplo pozdravljamo. Hvala. Bene, grazie. Hvala lepa. Nadaljujemo. Gospa Doc, potem gospa Grmling. Uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej zahvala za vaše delo pri reformnem procesu. Hvala tudi komisarju Čološu in ministru Kovniju. Moje volilno okrožje je Severna Irska. Sicer se sedaj borijo proti slabemu vremenu in slabim trgom, ampak želijo si vedeti predvsem to, ali je pot za naprej utečena za nje ali je jasno, kar jih čaka. V odboru danes prav, to, prav gotovo pričakujejo jasnost. Dobili smo dogovor o dogovoru, ki je samo delni dogovor, kajti zelo pomembni deli večletnega finančnega okvira so prepovedan element za parlament, zato se o tem ne smemo pogajati. Zato še ni jasno, kaj nas čaka v pritek prihodnih letih. Večina kmetov na Severnem Irskem si želi poenostavitev birokracije. Zelo veliko papirjev morajo izpolniti in tega v novem sporazumu ne bo. Mislim, da sedaj jih čaka še več kazni kot prej. Kmetijstvo je ključnega pomena za zagon gospodarstva. Gospodarstvo se je soočalo z velikimi težavami, veliko delovnih mest smo izgubili in gospodarstvo se je skrčilo. Skupna kmetijska politika, ki spodbuja trajnosten in konkurenčen kmetijski sektor, je ključnega pomena za rast našega gospodarstva. Nekatere elemente, o katerih smo danes govorili, lahko pozdravim, ampak kot drugi sem tudi sama zaskrbljena zaradi vprašanja aktivnega kmeta. To je še posebej povezano z našim sistemom najemanja zemlje v Severnem Irskem. Negativni seznam je zelo omejen, ampak to ni dovolj, da bi poskrbeli, da bodo plačila dejansko dobili tisti, ki sprejmejo tveganje in proizvajajo hrano z denarjem, ki ga dobijo od davkoplačevalcev. Več jasnosti v zvezi s tem bi bilo prav gotovo zelo dobrodošlo. Pozdravljam ukrepe za mlade kmete. Pozdravljam za mizo in ne vem, če je to realnost ali ne, ampak mislim, da naj bi prišlo do rea- regionalizacije SKP-ja. Merit McGuinness je govorila o Twitterju in sama v zvezi s tem lahko povem, da je državni sekretar v Veliki Britaniji dejal, da so kmetje na otoku lahko brez skrbi, kajti zagotovo bomo zagotovili SKP, ki bo prilagojena njihovim potrebam. Upam, da mu ne bo treba prelomiti besede, ko bo komisija začela izvajati svoje ukrepe. Sedaj pa mlečni sektor. Mlekarstvo v Severnem Irskem je zelo pomembno za kmetijstvo in za rast gospodarstva. Zato se mi ne zdi razumljivo, da čeprav se soočamo z deregulacijo kvot leta 2015, imamo edini političen odziv na to konferenco na visoke ravni septembra letos. Mislim, da potrebujemo orodja za posredovanje na trgu. Ta orodja so potrebna in to nam bo preprečilo deterioracijo, mm, kot nas je čakalo leta 2008-2009. Kmetje si želijo politični proces, ki bo zagotovil rezultate. Ne vem, ali so to danes dobili ali ne, prezgodna je še podati oceno v zvezi s tem, ampak veselim se že izvajanja tega sporozuma in eh, komaj že čakam, da bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Hvala. Hvala lepa. Gerling, potem Elizabeth Jegle. Hvala lepa sorry. Thank you. Hvala. Kot vsi ostali, tudi sama menim, da je zelo dobro, da imamo sporazum, kajti končno je tega procesa konec. Minister Kovni je na začetku dejal, da to pozdravlja zaradi gotovosti. Kako so povedali že prejšnji govorniki, se tudi sama sprašujem, kje ta gotovost je, kajti zelo veliko stvari je še odprtih. O tem moramo še govoriti. Danes, kot številni drugi, moram stopiti pred kmete v svoje države članice in jim povedati, kaj se bo zgodilo. Dejali so jim, da so lahko sedaj gotovi. No, nekaj je gotovo. 30 odstotkov plačil bodo izgubili, razen če uvedejo dodatne ukrepe zelenitve, ki bi morda lahko bili primerni za njihove okoliščine, morda pa tudi ne. Po dveh letih pa bodo morali plačati še kazen, če tega ne bodo storili poleg teh 30 odstotkov. Tisti, ki že izvajo kmetijstvo učinkovito s pomočjo drugega stebra, se bodo spraševali, odkot naj bi podpora prišla. Kaj ti, če si na koncu seznama v stebru dve, potem prihodnost ni tako rožna, tako kot bi nekateri menili v zvezi z okoljem. No. Predvsem pa se mi zdi pomisleka vredna skupna ureditev trga. Vse skupaj bo pomenilo več birokracije, več birokratskih stroškov in več upravne bremenitve. Želeli smo iti strano tega in tudi, ko so politike omenjali to politiko, so omenjali umik od upravne bremenitve. Sedaj pa se zdi, da smo se vrnili nazaj. In če na koncu želim povedati nekaj, kar ni povedal še nihče, po mojem mnenju pa je to zelo pomembno. Namreč, parlament je prej navajal, da si želi polno preglednost v zvezi s temi uredbami. To je parlament zahteval, sedaj pa tega ni več. To je popolnoma izginilo in to je obžalovanje vredno. Hvala. Ok, Elizabeth Jegele, poj više besed. Elizabeth Jegele, potem podpredsednik Sekirski. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik sveta, gospod komisar. Če pomislimo nazaj na prvo razpravo, ki smo imeli tukaj, gospod komisar, skupaj z odporom za kmetijstvo, bi lahko rekli, da smo takrat menili, da nas ločijo oceani. Zato se sedaj zahvaljujem vam in vsem tistim, ki so prispevali k temu, da smo zbližali svoje stališča. Gospod predsednik je večkrat tudi koordinatorja prosil za mnenje, politično smo dobro postopali in našli smo rezultat. Vem, da je določene točke še treba pripeljati do konca, ampak eh, Michel Danton prav gotovo ve, da se Nemčija ne strinja z vsem, to je bilo jasno že od začetka. Pa vendar, našli smo kompromis, za katerega sem prepričana, da skrbi za gospodarstvo, Obenem pa upošteva tudi ekologijo. Nekateri so želeli več, ampak tako pač je. Imamo evropsko kmetijsko politiko. Moje vprašanje je naslednje in to je tudi prošnja. Sedaj spet ne moremo dokončno tega potrditi, zato ker so nekateri elementi še pod vprašanjem. Ampak imamo nalogo in to moramo vzeti resno. Ljudem doma moramo zagotoviti neko gotovost, pa tudi drugim, ki so odvisni od večletnega finančnega okvira. Na področju financ in na področju kmetijstva moramo zagotoviti jasno pot naprej. Gospod komisar, zanima me, kakšna je časovnica, po kateri bomo sedaj delali, zato da bomo hitro prišli do pozitivnega rezultata. Hvala. Elizabet Sekerski. Hvala Elizabet Sekerski, potem Elward. <clears throat> zadovoljenje i trochę optymizmu, który jest na tej sali. Hvala lepa. Danes sedim v dvorani z veliko mero optimizma, ko gledam na to, kaj vse smo dosegli. Je pa res, da smo na koncu uspeli zbližati stališča. Za nami je izjemno pomembna faza. Mislim, da smo po teh dolgih razpravah vsi zelo utrujeni. Lahko bi verjetno storili še kaj več. Takšno je mnenje nekaterih, sam sem nasprotnega mnenja. Proračunska sredstva so pač omejene in Evropska komisija je tista, ki je opredelila sredstva. 11 odstotkov manj, torej 40 milijard manj, ni enostavno bilo več možno izpolniti nekaterih ciljev, ko je šlo naprimer za povečanje neposrednih plačil. Pri nekaterih državah so se sredstva v drugem stebru znižala za kar 30 odstotkov. Nedvomno se nahajamo v težkem obdobju, soočamo se s krizo, to drži, je pa res, da smo sedaj okrepili položaj kmeta na trgu, imeli smo intervencije, to nedvomno drži. Res je, da smo zagotovili tudi večjo udeležbo kmeta pri sami ureditvi trgov, ponujamo nove mehanizme za urejanje in reševanje kriz. To so pomembne zadeve, ki so ključnega pomena tudi za zagotavljanje same uravnoteženosti. Mislim pa, da nismo bili najbolj uspešni, ko gre za prihodke kmetov. Skupna kmetijska politika je postala tudi okoljska politika, to je treba jasno povedati. Še dve zadevi na koncu ne smemo pozabiti, da je treba podeželje vključiti v kohezijsko politiko. To vedno pozabljamo. V kohezijski politiki se preveč osredotočamo na urbano območje. Potem se zgodi, da je obstoj kmetov odvisen od tega, ali so trgi odprti za tujino in druge trge ali ne. Evropski trg bi morali odpreti Na to bi se morala osredotočati reforma SKP-ja. Zato bi se morali pogovarjati o kohezijski politiki SKP in vseh ostalih pogojih, ki opredeljujejo trenutno stanje. Elward, potem podpredsednica Polson. Eh, Hvala, gospod predsednik. Kot tisti, ki so se že oglasili, bi se rad zahvalil kolegom in kolegicam v pogajalskih ekipah za vso delo, ki so ga upravili, še posebej v zadnjih nekaj mesecih. Še posebej bi se rad zahvalil tudi irskemu predsedstvu, vam, gospod minister, vaši ekipi. Osebno vas poznam, zahvaljujem se vam za profesionalno delo, za trud pri tem doseju. Pluli smo v neoznačenih vodah, eh, ko smo delovali v sklopu postopka soodločanja ki smo ga eh, dobili z Lisbonsko pogodbo. Glede na nove pristojnosti se moramo zavedati, da so potrebni dodatni navki, potrebni, potrebne so spremembe. Imeli smo približno 8000 predlogov sprememb, potem predloge sprememb z plenarnega zasedanja in tako dalje. Prigledati moramo tudi naše postopke. Podpiram to, da bi morali eh, povečati naše lastne kapacitete, našo osebje v primerjavi s svetom in komisijo. Predstavniki komisije, sveta in parlamenta bi se lahko uh, usedli k malu za isto eh, mizo in se pogovorili o tem, kljub temu, da uh, je nova reforma verjetno precej oddaljena. Mm nespremljivo je, da smo nekatere elemente pustili v večletnem finančnem okviru. Vsi elementi SKP morajo biti predmet razprave. Glede postopka pa takole ni mogoče, da bi popolnoma očinkovito eh, predstavljali um, kmete, glede na to, da nekatere podatke dobivamo prepozno. Tisti, ki niso sodelovali v pogajalskih ekipah, bi morali. Eh, biti popolnoma informirani, popolnoma obveščeni o vseh odločitvah. Še nekaj kratkih splošnih komentarjev. Pozdravljam prožnost za države članice. To pomeni, da se mora prava razprava začeti sedaj v državah članicah, kako pretolmačiti in izvajati vse določbe. Ta del razprave je za kmete verjetno prav tako pomemben kot to, kar smo že zaključili. Podpiram eh, prenos premem glede eh, Mm, območji z naravnimi omejitvami. Tukaj bi se lahko eh, ustavili in zato smo našli pravo rešitev. Strinjam se tudi z ukrepi za mlade kmete. Verjetno je to predlog, ki je najbolj usmerjen v prihodnost. Rad bi dodatne informacije o tem, kaj pomeni neravnovesje na trgu. Podpora eh, sektora živinoreje. Potrebno je podpirati produktivne kmete, ki morajo doseči svoje cilje v sklopu 2020. To je zelo pomembno. Gospod predsednik, hvala, da ste mi namenili ta čas. Upam, da nismo ustvarili uh, slabega besedila, kar se tiče poenostavljen. Komisija in države članice bodo morali biti zelo previdni pri izvajanju teh reform. Gospa Polson, potem pa Rodost. <clears throat> Tak, ker ordförande, in jaz skulle vilja takka alla inbla. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila vsem, ki so sodelovali v tem postopku, še posebej osebi tukaj v parlamentu. Upravili ste res ogromno nalogo. Veliko smo dosegli in eh, sploh ozrače pogajen, vsaj v skupini, v kateri sem sama sedela, je bilo izjemno konstruktivno tekom celotnega postopka. Razen tega, pa glede na to, da smo sedaj tako sam, eh, zadovoljni sami s sabo zaradi upravljenega dela, moramo priznati, da obstaja določena podrobnost, ki mora biti predmet razprave. Nihče ne govori o tistih stvarih, o katerih se ne moremo pogajati, o tistih stvarih, kjer Lizbonska pogodba eh, ne daje pristojnosti o tistih stvarih, o katerih se spremajo odločitve za zaprtimi vrati eh, nekje sredi noči, proračun, omejitve in tako dalje. O tem je potrebno govoriti, glede na to, kakšen je proračun, ki ga imamo danes. Ne morem sprejeti, da se ljudje odločajo o podrobnostih proračuna, brez da bi sedli za mizo skupaj z nami splošni okvir prav, ampak podrobnosti to pa je nespreljivo. Ne govorim zgor o SKP, govorimo o prihodnosti Evropske unije, govorimo o prihodnosti zaupanja, ki ga uživa Evropska unija strani državljanov. Govorim o demokratičnem primankljaju, ki smo mu priča. To so resne zadeve. Še enkrat bi rada povdarila, da je res. Evropski parlament je upravil dobro delo, kljub kaosu eh, na začetku procesa. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama se zahvaljujem skupini pogajalcev. Gre za boj Goljata in Davida oziroma Davida proti Goljatu. Mislim, da je naša skupina pogajalcev pokazala, da David vedno zmaga. Kajti, če si pogledam, koliko pomoči uslužbencev so imeli oni in koliko mi, potem lahko samo izrazim svoje spoštovanje. Pred tremi leti smo si zastavili cilj pripraviti novo reformo. Želela sem ekologizirati kmetijstvo, ga postaviti na pravične in socialne noge, zagotoviti, da bo konkurenčno in poskrbeti, da bodo državljani sprejemali kmetijstvo naj si gre za ekološko pridelavo ali za konvencionalno predelavo. Želeli smo obdržati kulturno raznovrstnost in tudi ustrezno plačila. Želeli smo si zmanjšati birokratsko breme ali birokratično breme kmetov. Mislim, da so bila naša pričakovanja upravičena in dosegli smo dober rezultat, zato potrebujemo hitro rešitev v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Države in državne uprave morajo hitro vedeti, kako naprej. Pomembnih stvari še ne poznamo. Ne vemo, koliko bo sredstev v prihodnosti, ne vemo, kakšne so stopnje sofinanciranja, ne vemo, kako bodo potekali prenosi iz prvega v drugi stebr in ne vemo, kaj se bo zgodilo z določenim zgornjih stopenj ali degresijo. Ne vem, kako naj to spremem, kar mi je bilo predstavljeno. Kaj ti? Svet še naprej ne sprejema so odločanja in če tega ne bodo storili, potem prihodnost ne bo nič enostavnejša. Ne znam si predstavljati, da se bomo morali vedno v prihodnosti pritoževati pred Evropskim sodiščem in če ne bo hitre rešitve, potem nam grozi zavrnitev. Z veseljem bi imela pošteno, dobro delujoče kmetijstvo povsod. Tega nam ni uspelo doseči, ampak dosegli smo kompromis. Takšna je pač demokracija. Sedaj bom govorila skupino Nemcev o tem. Osebno menim, da smo sedaj odprli vrata za ekologizacijo. Sicer niso odprta dovolj, ampak vrata so odprta. To je lahko podlaga za nadaljne delo in skupaj z kmeti lahko naredimo nekaj iz tega. Čez sedem let nas čaka nova reforma in takrat lahko storimo še več. Upam, da nihče ne bo prišel na zamisel, da bi ta odprta vrata sedaj zaprl. Hvala. Hvala lepa. Vojčehovski podpredsednik in potem srvama. Panie Przewodniczący. Chwalę e, Pan, Gospod Przewodnik. Seveda smo opravili zelo pomembno delo in seveda bomo na koncu predstavili dokument, ki je mnogo boljši od tega, kar smo imeli na začetku. Najprej smo imeli predlog komisije, ki smo ga izboljšali, Zahvaljujem se vsem udeleženim, poročevalcem, predsedniku in tako naprej. Veliko dela smo opravili, vendar spregovoriti moram še o nečem, nekaj, kar me na koncu nekako žuli. Dela bo sedaj konec, dela o, na področju skupne kmetijske politike, pa vendar je to še vedno politika diskriminacije. V novi skupni kmetijski politiki bomo še vedno imeli nove in stare države članice, imeli bomo države, ki dobijo veliko več pomoči in države, ki dobijo manj. Paradoksalno načelo, da tisti, ki imajo več, dobijo več in tisti, ki imajo manj, dobijo manj, še vedno velja. Tukaj se ni spremenilo nič in kritika ostaja. Dejansko imamo v Evropski uniji še vedno diskriminacijo. Nekoliko je manjša, sicer ampak še vedno je. In drugič, to zadeva okoljsko zaščito ali zaščito okolja. Nekaj dvoličnosti vidim tukaj. To je sicer lepa zamisel, ampak nisem prepričan, ali bomo dejansko ščitili okolje, ali pa je to morda samo način za to, da bomo več uvažali in manj proizvajali v Evropi. Ne vem, kolikšno vlogo je pri tem imel okoljski lobby ali trgovinski lobby. Ampak, če si želimo zaščititi okolje, potem bi morda morali poiskati kakšne drugatne rešitve. Sedaj pa imamo neke vrste pseudo kmetijstvo in to ni dobro. Predsednik dekanstva je dejal, da imajo številne države podobne težave. Ne vem, kaj naj povem polskim proizvajalcem tobaka. Kakšni so rezultati teh pogajanj? Ti ljudje bodo ostali brez podpore, brez podpore, ki je nujen pogoj za njihov obstoj. Mladim kmetom bo moral dejansko povedati, da morajo najti drugačno rešitev ali pa celo zapustiti podeželje. Gospa McGuinness je o tem sicer govorila določeni ljudje bodo morali sedaj poiskati drugo zaposlitev. Imeli bomo tudi kmete, ki brez pomoči ne bodo sposobni preživetja. Vem, kakšne so razmere v Italiji, naprimer tudi na področju gojanja tobaka. Ne vem, kaj bi lahko storili v zvezi s tem. Kakor sem povedal. Delno smo zadovoljni, ampak pri teh posameznih vprašanjih, še posebej kar zadeva diskriminacijo, bi morali še o nekaterih stvarih govoriti. Vseeno se vam zahvaljujem za dobro sodelovanje in vesel sem, da smo izboljšali izvirni predlog. Hvala. Srvama razprava pa bo zaključil Kalinovski. Hvala, gospod predsednik. Zmanjkuje nam časa, tako da se bom osredotočil zgolj na zelenitev. Glede na to, da smo na zelenitev gledali kot na ključno eh, besedo te reforme SKP, me veseli, da je rezultat, rezultat, ki upošteva zdravo kmečko pamet. Za razliko od drugih menim, da je velika razlika med eh, področji, naprimer gospodarstva ali pa enotnega trga in kmetijstvom. Poglejte, kako noro bi bilo, če bi želeli iste ukrepe za zelenitev za države članice, ki imajo zgolj polja in za države članice, ki imajo samo eh, gozdove in jezera. Tako da pozdravljam kar precej uravnotežen pristop k zelenitvi. Hvala panie przewodniczący! jako rolnik powtórzę. no kot kmet bom seveda ponovil tisto kar je rekel gospod nicholson. kmetje bodo nosili večje breme in višje stroške glede na to da ste jim znižali proračunska sredstva. dejstvo je tudi da da nimate na voljo objektivnih meril za neposredna plačila, ko gre za zunanjo konvergenco, bo seveda veliko vlogo odigral tudi element zgodovinskih plačil, tako da s tem samo ustvarjate neenakost in nepravičnost. Eden od ključnih ciljev te reforme je bil, da zagotovimo večjo legitimnost te politike v očeh davkoplačevalcev. 30 odstotkov plačil naj bi bilo vezanih na zelenitev. 30 odstotkov iz drugega stebra naj bi namenili za okolje. Dobro, niti 25 odstotkov ne. Mislim, da bi morali tudi ime spremeniti. Ne bi smeli govoriti o SKP-ju, temveč o kmetijsko-okoljski politiki. Verjetno bi s tem zagotovili večjo legitimnost tej politiki. Dva odstotka naj bi namenili za pridelavo beljakovinskih rastlin. Ampak kako naj to dosežemo, če ne bomo smeli povečati površin, na katerih bomo pridelovali te polščine? Mi lahko te stvari pojasnite. Verjetno prihaja tudi do prekrivanja z ekološkim ozemljem. Tudi tu namreč gojijo določene beljakovinske polščine, ki vplivajo na vse skupaj. Hvala. Kolegi. Dobro, kolegice in kolegi. Izčrpali smo vse govornike na seznamu. Za zaključek bi rekel, da smo zagotovili precejšno politično podporo za dosežen sporazum. Verjetno smo dosegli veliko več, kot smo upali v kontekstu podeljenega mandata, zato smo lahko zadovoljni, tako poročevalci kot poročevalci v senci, kot tudi predsedstvo in komisija, ter vsi tisti, ki so delali na tem. Zato lahko razglasimo, da je političen sporazum deležen široke podpore. Upamo pa, da se bo do pogajanja o finančni perspektivi uspešno zaključila, tako da bi v naslednjih mesecih lahko tudi formalno glasovali v odboru Agri in tudi kasneje na plenarnem zasedanju. Kolegice in kolegi, hvala lepa vsem. S tem smo zaključili sejo izrednega zasedanja odbora Agri. Hvala lepa vsem, ki ste se udeležili te razprave, ki niste člani parlamenta, ki niste člani osebja predsedstva ali komisije. Vidim, da so z nami tudi predstavniki zadrug in tako naprej. Petminutni odmor v tej dvorani, nas potem takoj čaka še tiskovna konferenca. Hvala vsem.